Borrell isn't in yet. Yes. Oh, ah, he's, oh, ah, sorry, I haven't seen him. Okay. okay. Dear colleagues, good morning. Kolegice in kolegi, dobro jutro. Ali lahko sprejmemo dnevni red? Hvala. Kar takoj bomo prešli na tretjo točko, sporočila bom podal kasneje. Dostop davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja. Obravnavali bomo predloge sprememb. Poročevalec je Emanuel Morel. 52 predlogov sprememb je bilo vloženih in poročevalec je predložil tri kompromise. Kar takoj vam dam besedo. Izvolite, gospod Morel. Euh, Hvala lepa. Evropski parlament je v tem mandatu nekako se zbudil glede eh, javnofinančnih zadev, več preiskovalnih eh, odborov in komisij je bilo, posebnih odborov in to vse kaže, da ko prihaja do mobilizacije parlamentarcev in pritiska javnosti, mm, vseeno naše predloge tudi poslušajo in v tem obdobju, v katerem je Evropsko unije, mislim, da je predno naredimo korak naprej. Torej, davčna transparentnost je eden eh, ključnih vprašanj, eno ključnih vprašanj, ki ne zadeva, kaj ti ljudi skrbijo neenakosti, ki so vse večje in ki povzročajo vse eh, večjo, vse večje nezadovoljstvo, ki je tudi legitimno, torej pomembno je, da so ljudje enakopravni pred eh, zakonom in zato to vse od nas zahteva veliko sodelovanja. No in vse to mislim, da zadeva veliko število direktiv. Eh, veseli me, da smo dosegli soglasje, kar zadeva izmenjavo podatkov eh, v zvezi z preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma med državami članicami, z poročevalci v senci iz vseh skupin, ki se jim zahvaljujem za njihovo delo. Predlagamo, da se zavaruje in omogoči dostop do podatkov pristojnih organov vseh držav. Pomembno pa je, da se tudi učinkovito uspemo boriti proti goljofijam, eh, torej gre za potrebo po avtomatiziranem eh, izmenjevanju podatkov. Zahvaljujoč poročevalcem v senci, mislim, da imamo uravnoteženo besedilo pred nami in eh, na ta način bomo tudi lahko upravili ustrezne preiskave na terenu. No, Avtomatska izmenjava podatkov zahteva tudi ustrezno pripravo in zato predlagamo, da države članice do prihodnje zime vzpostavijo oziroma uveljavijo to novo direktivo. To torej mislim, da je delo, ki je šlo v pravo smer in ki predstavlja odziv na to zahtevo po davčni enakopravnosti, kar je zahteva, ki je vse večja v Evropi in drugod. Hvala. Um, give the floor to... Hvala. Gospod van den Kandelare, dve besede, poročevalec v senci za ELS. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Zelo bom kratek, zelo bom učinkovit. Učinkoviti smo bili tudi v procesu priprave tega poročila. Poročevalec je delal zelo hitro in učinkovito. Želimo si, da bi imeli strožji pristop pri vprašanju obdavčevanja. Želimo si zagotoviti avtomatsko izmenjavo podatkov v kontekstu preprečevanja pranja denarja. Mislim, da bi prednostna naloga tukaj morala biti, da smo čim bolj učinkoviti. Sam sem podal le malo predlogov sprememb zato ker je besedilo že dobro. Prav tako se strinjam, da morajo biti podatki o končnih lasnikih biti na voljo vsem organom. Zato je moja skupina podala predlog, da bi vključili te podatke v avtomatsko izmenjavo podatkov med davčnimi organi in to bi bilo treba posredovati tudi komisiji. Hvala. Pirko Ruhonen, Lernen. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös esittelijä Morel. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala gospodu Morelu za dobro izveden postopek pogajanj in za dobro strukturirane kompromisne predloge sprememb. Po mojem mnenju Evropska unija zdaj oblikuje ustrezen okvir za pregledno in učinkovito sodelovanje med davčnimi organi. To je bilo tudi bistvo upam, da bomo s tem izboljšali sodelovanje med davčnimi organi v državah članicah. Problematičen je bil dostop davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja. Zato je te prakse treba harmonizirati na ravni Evropske unije. V svoji predlogi sprememb želim izpostaviti naloge jurisdikci, da čim prej preiščejo primere, ne glede na to, odkot informacije prihajajo. Države članice morajo komisijo obvestiti, če iz kakršnega koli razloga ne morejo izvesti preiskave na osnovi podatkov, ki jih prejmejo. To bi preprečilo da bi lahko davčni organi ne upoštevali informacije, ki jih dobijo. Mislim, da bi ti podatki prav tako morali biti v okviru podatkov, ki se izmenjujejo samodejno. Hvala, hvala lepa, Nils Torvalc. Hvala, gospod predsednik, hvala tudi poročevalcu. Mislim, da smo uspeli nekaj nekoliko izboljšati, po drugi strani pa se še vedno bojim, da ostaja veliko vrzeli. To zakonodajo bi morali imeti že leta 2003. Ko je začela veljati direktiva o bankah. zaradi tega so ljudje potem denar pošiljali v Panamo. Če si pogledamo delovno skupino za finančno stabilnost in tako naprej, če si pogledamo njihovo spletno stran, lahko vidimo, da so danes ali letos s prstom pokazali na Severno Korejo. Če si pogledate kazinoje, lahko vidite, da 60 odstotkov prometa v kazinih prihaja iz virov, ki jih ne poznamo. Eden od razlogov za to vrzel je pravica do pozabe in to se uporablja v kazinojih. Zakonodaja je torej kontraproduktivna tukaj. Tudi proces potrebne skrbnosti ni ustrezno zastavljen, ampak Zaenkrat smo uvedli nekaj izboljšav in upam, da bomo po tej poti šli še naprej v prihodnosti, kajti potrebovali bomo mnogo bolj robustne instrumente, da se bomo lahko rešili vseh vrzeli. Um, Mr. Biegas, na VUE, no. Uh, okay, cool. Thank you. Moli skotkajte. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama se želim zahvaliti poročevalcu za odlično opravljeno delo v zvezi s tem. Predlagana zakonodaja je zelo pomembna, kako je on povedal, zato da bi davčni organi imeli podatke, zato da bi se lahko borili proti davčnim goljofijem. Zato bi moral Evropski parlament sprejeti odločitev, da bi izpostavil vprašanje, s katerimi bi lahko izboljšali zakonodajo in da bi izboljšali tudi splošni okvir, v katerem delujejo davčni organi. Zato podpiramo dve glavne pobudi v kompromisih poročevalca. Prvič zagovarjamo samodejno izmenjavo podatkov v zvezi z direktivo o preprečevanju pranja denarja med davčnimi organi. To bo še posebej koristno za to, da se borimo proti čezmenjim davčnim goljofijem. Po drugi strani pa seveda podpiramo, da bi komisija imela dostop do teh informacij. Nekaj časa želim nameniti tudi temu, da bi opozorila na naše predloge spremembe. Upamo, da bodo druge politične skupine to podprle predloge spremem 35 in 42, tam predlagamo, da bi davčni organi imeli možnost za izvajanje preiskav pod seveda pristojnostjo lokalnih davčnih organov za namenom, da bi dobili dodatne podatke, če je davčni zavezanec določene države vključeno v to. To je že vključeno v direktivo o upravnem sodelovanju, zato bi to lahko bilo zelo učinkovito, zato da poskrbimo, da bi to upravno sodelovanje potekalo tudi med davčnimi organi. Predlog spremembe 49 tam predlagamo, da bi razširili obseg podatkov, do katerih imajo dostop davčni organi. To bi lahko vključevalo tudi druge podatke, ki jih pokriva direktiva MLD, naprimer oceno tveganja in ocena o potrebni skrbnosti za posamezne stranke. Tako bi lahko tudi ugotovili tveganja za davčne goljofije. Lahko bi podprli tudi naš predlog spremembe 15. Ta je bil pripravljen na osnovi predlogov strokovnjakov, ki konkretno sodelujejo pri izvajanju te direktive v svojem vsakdanjem službenem delu. Predlog spremembe omenja nekaj obstoječih vrzeli za to, da se ljudje izogibajo samodejnemu izmenjavanju podatkov. To priložnost bi bilo dobro izkoristiti, zato da opozorimo na vprašanja, zato da bi lahko imeli razpravo, s katero bi lahko rešili še manjkajoče vrzeli. Hvala. Uh, now Marco Zanni, not here. Uh, so, Mr. Yeah, Regiatondo, yes. Sí, gracias, presidente. Gospod Regiatondo, hvala lepa, gospod predsednik. Strenjam se s tem, kar so povedali kolegice in kolegi. Poročilo je dobro. To je priložnost, da dosežemo napredek na področju boja proti izogibanju davkov. Dogovor, ki smo ga dosegli, je zelo pomemben. Seveda bom to podprl. Naj vam predstavim svoj predlog spremembe, predlog spremembe 51. Ta predlog spremembe je povezan z temo izmenjave podatkov. Obuštevati je treba, da direktiva, ki jo obravnavamo, navaja le, da bi se podatki morali izmenjevati med davčnimi organi. In ti podatki naj bi vključevali le podatke o imetnikih računov. Ampak videti je treba, da imamo tudi direktivo o preprečevanju pranja denarja in ta direktiva že velja. In v tej direktivi je navedeno, da so informacije, ki se zahtevajo, mnogo širše. Komisarka Jurova je bila v odboru PANA, torej za panamske dokumente, in odgovarjala je na vprašanja poslancev. Zahtevali smo strožje predpise v direktivi o preprečevanju pranja denarja. Tam je navedeno, da preiskave ne bi smele vključevati samo lasnikov računov, ampak tudi notarje, pravnike in vse, ki so vključeni v finančno mrežo tistih, ki so odgovorni za denarje ali sklade. Zaključujem, gospod predsednik. Direktiva ne bo pokrila velikega števila vključenih ljudi in tega mi je žal. Gre samo za seveda poročilo na lasno pobudo, pravi govornik. Lepo pa bi bilo, če bi izrazili svoje mnenja širše, strožje. Ne bi si smeli izmenjavati podatkov samo v zvezi z imetniki računov, ampak v zvezi z vsemi, ki sodelujejo pri premikih financ. Ohranil bom svoj predlog spremembe in upam, da bo parlament to podprl. Hvala, nihče drugi ni prosil za besedo. Ah, seveda, gospod Zani, izvolite. Grazie, giusto due minuti, mi scuso per il ritardo. Eh, su, su... Hvala lepa, se upravičujem, da sem zamudil, rad bi podal nekaj komentarjev v zvezi z tem poročilom. Hvala poročevalcu, mislim, da je opravil zelo dobro delo. pripravljajo dobre kompromise in tudi vsebina poročila je izjemna. Mislim, da je to majhen korak v pravo smer. Zagotovili bomo več preglednosti, borili se bomo proti pranju denarja. To je pozitiven korak in upam, da bo jutri na glasovanju šlo vse tako, kot je treba, kajti vsebina tega poročila je res zelo pomembna mislim, da s tem izboljšujemo trenutno stanje. Hvala. Hvala lepa. Nihče drug ni prosil za besedo. Gospod poročevalec, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kratek bom. Mislim, da je dobro, da smo soglasni. To smo ugotovili. Gospod eh, Cani pravi, da je to majhen korak. Strinjam se, mislim, da nismo revolucionirali eh, evropskih eh, davčnih določb, ampak eh, korak za korakom bomo lahko prišli do velikega koraka naprej in to od nas pričakujejo naši voljivci. Zapisal sem si tudi komentarje kolega Regija Tondoja mislim, da so to zelo pomembni komentarji. Upam, da bomo lahko jutri eh, z glasovanjem pokazali, da je Evropski parlament tisti, ki podpira boj za davčno pravičnost. Hvala. Hvala lepa. Glasovali bomo jutri. Prehajamo na naslednjo točko ampak poročevalke ne vidim. Okay, so we make five minutes suspension and we wait for rapporteur. Prekinili bomo za pet minut. Ob 9.30 naj bi začeli. Pet minut prekinjamo. So we start now. Začeli bomo z četrto točko, bančna unija, letno poročilo za 2016, poročevalka je Danuta Hübner. Danuta, izvoli. Hvala lepa. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, v tem poročilu sem se odločila, da bom o zadevah govorila v zvezi s stebrom, s katerim so ta vprašanja povezana. Mislila sem, da bi to lahko bila jasna in logična struktura, zato sem nadzor, reševanje in zavarovanje vlog omenila skupaj, v ločnem delu poročila pa seveda omenjam tudi fiskalno rezervo. Mislim, da bi to morali izpostaviti v poročilu, zato ker je to zelo pomembno. sploh zdaj. In tudi zato, ker to spada v drug pravni okvir, zato bi to morali obravnavati ločeno. V vodnih navedbah medvladnega dogovora o enotnem skladu za reševanje je omenjeno vprašanje fiskalnega varovala prav tako pa je že omenjen eh, instrument za posojila ali kreditne linije med eh, državami članicami in enotnim skladom za reševanje. Septembra jih je že bilo 14, ampak kolikor naj vem, kolikor vem naj bi v prihodnosti to varovalo, vključevalo ESM in države članice. Zato bo to verjetno šlo preko nekega medvladnega sporozuma, zato sem menila, da bi to lahko pač vključili ločeno, z ločenim pristopom, zato ker tega ne bomo obravnavali naslednje leto v običajnem zakonodajnem postopku. Dobro, nadzor. Menila sem, da bi morali vprašanje slabih posojil obravnavati ločeno v parlamentu, Še vedno je treba nujno ukrepati na tem področju, tako z vidika izboljšanja okvira nesolventnosti v državah članicah po Evropi, kot tudi z vidika spodbujanja rasti. Temu se moramo bolj posvetiti, zato da bomo poskrbeli, da bo manj posojil postalo sladih posojil. In še eno vprašanje, ki je zelo pomembno v zvezi z nadzorom, to so vprašanja povezana z dokončanjem Bazla 3 ali kakorkoli bomo to pač že imenovali. Govoriti moramo tudi o tem, kako obvezujoče so te smernice in različni modeli, zato te zadeve tudi omenjam v svojem predlogu za poročilo. Mislim, da bi v tem kontekstu morali poskusiti zagotoviti enake možnosti za vse na globalni ravni. Mislim, da bi morali spremljati razvoj dogodkov na mednarodni ravni. To načelo je zelo pomembno. Prav tako moramo upoštevati, da bi nekatera mednarodna pravila lahko bila neustrezna za naše namene, zato je rešitev ta, da poskušamo vplivati na ta pravila v fazi priprave, ne pa da poskušamo iskati rešitve v fazi prenosa. Kar zadeva notranje modele, posvečam se temu, da bi ti modeli bili primerljivi, kajti drugače bo nadzornikom težko. Potrebujemo primerljivo sliko med institucijami, ki so pod nadzorom, zato je to zelo pomembno vprašanje za me. Zmanjšanje variabilnosti in izboljšanje standardiziranega pristopa sta ključna elementa, zato da bo to okvir, ki bo verodostojen. Omeniti pa je treba tudi obseg bilance. In uh, to je pomemben podatek v tem kontekstu. V tem poročilu bi morali omeniti še nekaj. Poziv v okviru reforme Bazla 3, da ne bi povečali kapitalskih zahtev. Tudi to želim ohraniti v poročilu. In Treč, tretji element v okviru stobra nadzora, ki se mi zdi pomemben, je, da bi se spomnili priporočil iz prejšnjega poročila v zvezi z elementi, ki še niso bili uvedeni, zato ker je to povezano z pregledom CRR-ja in tega zaenkrat še ni. Gre za poročila povezana v zvezi z kapitalskimi zahtevami in nacionalnimi opcijami ter diskrecijskimi pravicami. ECB je v tem kontekstu že storila veliko, ampak komisija mora zdaj prevzeti vodilno logo, zato da vidimo, kaj je treba avtomatizirati in kaj bi lahko izbrisali iz sistema. mislim, da je treba harmonizirati uh, izvajanje opcij in diskrecijskih pravic. Lepo bi bilo, če bi ta priporočila ponovili tudi v tem poročilu. In še nekaj, kar je zelo pomembno, gre za ustrezno obravnavo tvegan zaradi državnega dolga. Nismo še dovolj daleč, mislim, da bi še naprej morali biti aktivni u tej smjeri. Na številne načine je mogoče spremeniti obravnavo državnega dolga. Bazelski odbor že kar nekaj časa dela na tem. Mislim, da je najbolj pametno počakati, da vidimo, v katero smer bodo šla ta priporočila. Vseeno pa bi bilo dobro, če bi imeli svoje mnenje v zvezi s tem. Kar zadeva resolucijo, zelo sem bila vesela, da tokrat ni bilo treba govoriti o hitrem izvajanju BRD-ja. Samo Belgija še tega ni objavila v uradnem listu, kakorkoli že. Morda so to že storili, ampak eh, zadeva je v vsakem primeru pri koncu. še na neke zadev. I opozarjam v svojem poročilu, najprej kar zadeva izvajanje novega okvira. Zagotoviti moramo tudi verodostojnost novega okvira. Danes pa se mi zdi zelo pomembno, da zagotovimo interakcijo z režimom državne pomoči. Temu je treba nameniti veliko pozornosti, kajti celoten namen sistema BRRD je bil, da bi poskrbeli, da ne bo več prihajalo do tega, da bi v primeru propada banke morali plačati davkoplačevalci. Seveda pa je treba to obravnavati tudi iz vidika režima državne pomoči. Želite, da končam? Dobro, v redu bom. Kar zadeva reševanje bank, tukaj obravnavam hierarhijo zahtevkov, mislim, da bi morali imeti neke harmonizacije, mislim tudi, da moramo razmisliti o tem, da ustrezno podvržemo ali obravnavamo dolgo, spa Kenija govorila o tem, da Mislim, da bi svet in komisija morala pripraviti skupni pristop v zvezi s tem. In še zadnje vprašanje v zvezi z reševanjem. Gre za prenos standardov tilak ali zmožnost absorbiranja izgub. Prav tako moramo razmisliti o BRRD-ju, torej o direktivi o reševanju bank in o državni pomoči. V tem poročilu ne bi smeli iti v nasprotju z zakonodajnim poročilom, določene vprašanja pa vseeno spadajo v skupino splošnih pomislekov in kar nekaj jih je. Na prvem zasedanju sporočevalci v Senci smo se dogovorili in sekretarjat se je s tem strinjal in to bo moj zadnji stavek. Namreč v poročilu bi morali ustaviti tabelo, v kateri bi primerjali priporočila, ki smo jih dali zadnjič, lani in vključeni bi morali biti tudi ukrepi, ki jih je komisija sprejela, zato da bi imeli neko kontinuiteto, da bi videli, kako se naša priporočila upoštevajo ali ne. Ta kontinuiteta bi lahko bila koristna, seveda pa bi lahko to dalo našemu delu tudi določeno težo, da vidimo, če je zadeva vzeta resno ali ne. Se upravičujem, da sem bila predolgo, zdaj pa končujem. Hvala. Poročevalka v senci je Meri Delvo. Hvala. Predsednik. Hvala Danuti Hübner. Čestitam njeni ekipi in sekretarijatu za dobro poročilo. Poročilo je dobro pripravljeno in mislim, da obravnava zelo pomembna vprašanja bančne unije. Strinjam se z veliko izjavami in strinjam se tudi s tem, da smo prišli že kar daleč pri oblikovanju bančne unije. vseeno pa moramo povedati, da bančna unija še zdaleč ni končana. Še vedno nas čaka veliko dela. Tukaj želim omeniti predvsem točko A, kjer je mm, vedeno, da je bančna unija že bila vzpostavljena. S tem se ne morem strinjati. Kar zadeva EDIS, vaše izjave bi lahko nekoliko spremenila v zvezi s tem. Strinjam se s tem, da potrebujemo ukrepe za to, da bomo zmanjšali tveganje, ampak ne smemo več sprejemati zamud v zvezi z razširjenim decentraliziranim izvajalskim sistemom. Proces stabilizacije je zelo pomemben. Stabilizacija našega finančnega sistema je prav tako ključnega pomena. Še nekaj zadev želim omeniti. Uložili bom predloge sprememb v zvezi z interakcijo med evropskimi organi in nacionalno ravnjo. Mislim, da bi lahko okrepili tudi makroprudencialni nadzor. Omeniti pa je treba tudi kibernetsko varnost. To vprašanje je vse bolj pomembno in dramatično. Imeli smo sestanek poročevalcev v Senci in podprete želim predlog Svena Gigolda, da bi morali bolj preučiti lanskoletno poročilo, zato da bi oblikovali neke vrste kontinuiteto ali redosled dogodkov, pri razvoju bančne unije. Mislim, da bi bilo dobro, če bi to vključili, zato da bi lahko natančno spremljali, kaj nas še čaka. In na koncu še vprašanje časovnice. Rok za vložitev predlogu spremembe bi bil pomaknjen za en dan. Zdaj čakamo na predlog komisije v zvezi z tilak ali z možnostjo absorbiranja izgub. Zanima me, ali lahko dokončamo ta predlog ali to poročilo pred tem predlogom. Morda bi potem poročilo bilo manj relevantno, lahko bi spremenili časovnico tega postopka. Ampak ne glede na to, se veselim nadaljnega sodelovanja in izmenjave mnen z poročevalko in poročevalci vsem ti hvala. Hvala lepa v imenu EKR. Hvala lepa. Gospod eh, Lunas je eh, naš poročevalc v senci, opravičujem se, ker ga ni, zato bom prebral njegovo izjavo. Zahvaljujem se poročevalki za ta osnutek. Menim, da praktično vse politične skupine, ki so tu zastopane, bi lahko pozdravili vsaj nekatere teh elementov. EKR er si želi spremembo v strukturi poročila. Struktura namreč gradi na treh stebrih bančne unije in je zato zelo logična. Ampak to, kar je tu drugače od lanskega poročila, pa je ločeno poglavje zadnje o možnosti eh, skupnega eh, javno, eh, finan, skupnih javnih finančnih omejitev, tako imenje backstop. Eh, glede na to, da je to enotno vsem trem stebrom, predlagamo eh, tri eh, poglavja, kar pa zadeva backstop, pa bi to vključili v poglavje o mehanizmu za eh, enotno eh, reševanje oziroma sanacijo. Gospod Tulnes tudi podarja, da je kakršnakoli oblika takšnega backstopa nekaj, kar gre mimo ugotovitve, da so vse te rešitve v skladu z pogodbami in sicer se te odločitve sprejemajo na nacionalni ravni in države članice zato lahko na nacionalni ravni ustanovijo to vrstni fiskalni backstop, kot se to imenuje. Ni odstavka v poročilu o tako imenovanih stresnih testih, ki jih je organizirala EBA in ECB eh, e letos eh, v začetku leta, zato bo gospod Tunes tudi vložil amandmaje v to smer prav tako ceni dikcijo v odstavku o izpostavljenosti državnih eh, skladov in to želi še ukrepiti. Enako velja tudi za vprašanje prevelikih eh, bank, da bi jih pustili propasti in pa tudi slabih terjatov. Gospod Lunes v tretjem stebru ugotavlja tudi zelo uravnotežen pristop poročevalke, vendar lepa si želi nekoliko močnejšo, odločnejšo dikcijo. K temu vprašanju se bomo še vrnili, ko bomo govorili o Eidisu danes, ko bomo tudi govorili o imenu gospoda Lunesa. Eh, naš projevčevalec v senci nas prosi, da končam s tem, da eh, povem, da se veseli konstruktivnega sodelovanja s poročevalko in poročevalci v senci pri tem doseju. Hvala. Thank you uh, for the ALDE group. Uh, I don't see the speaker. Eh, hvala lepa. V imenu skupine ALDE mislim, da ni nikogar. Zato gremo naprej na GUE. Gospod Padimolis. Hvala, gospod predsednik naša pročevalka v senci, gospa McCarthy, ni prisotna danes. Oziroma gospod McCarthy, zato me je prosil, da predstavim njegovo eh, mnenje. Eh, struktura je logična in ponuje tudi možno, da več povemo glede eh, določenih elementov bančne unije, kot so eh, sanacija, eh, edis in tako naprej. Prav tako pozdravljamo da je vprašanje prevelikih eh, bank, da bi jih pustili propasti, vprašanje, ki ga je še potrebno obravnavati. To je ključno vprašanje po našem mnenju, ki mu je potrebno dati ustrezno težo v poročilu. Tu ne gre zgolj za problem nadzora, temveč gre za sistemski problem. Poročevalka sicer eh, omanja, omenja slabe terjatve, eh, dokaj nekonkretno. Vseeno pa upamo, da bo po končnem poročilu bolj podrobna analiza vzrokov za ta problem in da bo poročilo predlagalo tudi konkretne rešitve. Po našem mnenju bi morali v tem poročilu, ki je letno poročilo, vključiti tudi analizo ključnih dogodkov v realnem eh, svetu v zadnjem letu, ki imajo vpliv na implementacijo bančne unije in tudi kako mehanizmi, ki jih ustanavlja bančna unija, mm, predstavljajo odziv na dejanske dogodke. Vzemimo za primer Deutsche Bank. To je odličen primer mm, nesposobnosti reševanja vprašanja prevelikih bank, da bi jih pustili propasti in pa tudi eh, nekakšnega prirojenega hm, smisla za pristranskost pri stresnih testih, ki jih izvaja ECB. Eh, kljub dejstvu, da zgolj ameriška kazen povzroča težave Deutsche Bank, pa Financial Times to banko opisuje kot strukturno šipko in eh, izredno izpostavljeno v primerjavi z primerljivimi bankami. In sicer ima 1,8 biljard eh, evrov vezanih v trgovanje. Vse to, na primer, kaže na nevarnosti tega, če se ne lotimo problema prevelikih bank, eh, sistemskih bank Eh, ki so prevelike, da bi jih pustili propasti. In eh, gre predvsem za banke, ki so izredno izpostavljene izvedenim finančnim inštrumentom. Zato smo predlagali eh, ločitev investicijskega bančništva od eh, komercialnega bančništva, bančništva za občane. Nova bančna kriza se pripravlja in zato menimo, da bodo ti stebri bančne unije pod. Eh, velikim pritiskom, bojima pa se, da tega preskusa ne bodo prestali. Izjemno ne, malo verjetno je, da bo mehanizem za sanacijo in bo predlagani eh, inštrument za jamstvo vlog dovolj za preprečitev propada velikih evropskih bank. Prav tako upamo, da se bo ECB reformirala v bolj odgovorno, politično odgovorno eh, telo in da bo bančna unija lahko bolj učinkovito pripravljala odzive na bančne krize. Mislim, da mora parlament to prepoznati. Upam, da to poročilo lahko uporabimo tudi za to, da izpostavimo stališča evropskih poslancev, da na ta način lahko oblikujemo odziv na te dogodke v tem ključnem času. Hvala lepa. Sven Giegel for the Greens. Hvala Sven Giegel v imenu zelenih. Ja, nekoliko čudna je ta razprava, vendarle pa mislim, da se morajo tudi bizarne stvari tu potem zgoditi. Kot prvo moram povedati, da se mi zdi, da je struktura in vprašanja, ki se dotika poročevalka, eh, pravilna in eh, da je zdaj to ustrezna osnova, ki jo lahko dopolnimo z veliko dodatne vsebine. Moram reči, da veliko tistega, kar je že bilo povedano v lanskem poročilu, ostaja veljavno tudi danes. Z mojega gledišča, tudi razprava, ki jo opravljamo danes, mora jasneje opredeliti, kako bomo poskrbeli za to, da leto dni po našem zadnjem poročilu vendarle imamo pripravljene odgovore na vsa ta odprta vprašanja. In če pogledamo poročilo komisije, k našemu poročilu z lanskega leta o bančnem njih, vidimo, da si komisija izbira pač tista vprašanja, na katera želijo odgovarjati, tista, ki jim pa niso všeč, pa pustijo ob strani. Ali pa morda v tem trenutku menijo, da niso najbolje opremljeni, da bi na to lahko odgovorili. Tako da mislim, da moramo e, te stvari vzeti bolj resno in mislim, da moramo ponoviti vse tisto, kar ni bilo ustrezno obravnavano. No? na podlagi lanskega poročila in upam, da bo sekretarjat to storil za to poročilo, pa tudi pri drugih poročilih. Imamo zelo podobno situacijo. Poročilo Gular, eh, zelo podobno, eh, kar zdajva Bazel in eh, mednarodne finančne institucije. In potem poročilo o Evropski investicijski banki. Tudi tu smo dobili le nekakšen jagodni izbor odgovorov. In mislim, da moramo ubrati bistveno bolj sistematičen pristop pri spremljanju naših preteklih odločitev in poskrbeti moramo za to, da se komisija dejansko odzove na eh, vprašanja, ki jih izpostavljamo, ne pa da začenjamo vsakič znova, kot da eh, dela v preteklosti že nismo opravili. Tako da hvala sekretarjatom, sekretarjatu in kolegom že vnaprej, eh, če bodo prevzeli ta predlog, da se to izvaja sistematično. Zdaj glede vsebine. Mislim, da je nekaj novih. Eh, vprašanj, nekaj aktualnih vprašanj, o katerih ni tekle besede v lanskem poročilu, naprimer, kar zadeva stresne teste. Eh, tu smo videli posebno obravnavo Deutsche Bank, to je nekaj, kar eh, mi z evropske perspektive nikako ne moremo sprejeti. Prav tako je bilo nekaj nacionalnih eh, diskrecijskih pravic, ki so se podeljevale drugim in zdi se, da ima EBA le omejeno moč, kar zadeva nadzor nad temi nacionalnimi diskretskimi pravicami pri stresnih testih, tako da mislim, da je vsekakor v našem interesu, da so ti stresni testi dejansko testi, ki se upravljajo na enoten način. Potem imamo problem tudi z neenakostmi glede transparentnosti. Tiste banke, pri katerih eh, je bila glavna odgovornost pri EBA, tam je bila pri stresnih testih raven transparentnosti velika, tam, kjer pa so potekali neki interni procesi v ECB, tam pa transparentnosti ni. In zdaj imamo na nek način situacijo, kjer se neenako obravnavajo banke in mislim, da moramo poskrbeti za to, da se stresni testi resnično izvajajo na enoten evropski način z enakimi standardi, ki veljajo za vse, vključno z preomenjenimi diskrecijskimi pravicami in eh, transparentnostjo. Naslednje vprašanje, ki mislim, da ga moramo bistveno bolj izpostaviti, je, da je finančna kriminaliteta in pa pomankanje varstva potrošnikov vprašanje vezano na previdnostne ukrepe. Vsi poznamo mandat ECB, ampak vendarle menim, da ni normalno, da če imajo banke hude probleme s finančno kriminaliteto, da nadzornik eh, niti ne dobi teh podatkov. Mi pa vemo, da problem je. Istemu pojavu smo bili priča pri varstvu potrošnikov. Imamo torej eh, ta kontekst eh, sanacije bank, ampak potem se soočamo s težavami, s političnimi težavami, ko imajo v rokah premoženje določene občutljive skupine populacije, kot naprimer v Italiji. In to pomeni, da se je potrebno tega vprašanja lotiti na eh, ustrednejši način. Gospa Kjonek nam je lani obljubila seznam problemov v, Evrop, v evropski in nacionalni zakonodaji, kar zadeva eh, možnost eh, sanacije. In ta obljuba mislim, da ostaja neizpolnjena in mislim, da je v interesu nas vseh da naš sistem reševanja bank vsekakor deluje na učinkovit način in eh, še naprej slišim, da so problemi pri hitrem mobiliziranju sredstev za reševanje bank in prav tako potem prihaja do prenosa določnih produktov v tretje države v upanju, da bo pristop Bejlin eh, tam otežen. In tudi to mislim, da bi dalo neke dodatne koristi davčnim ozem. Tako da veliko amandmajo bomo pripravili, upamo pa, da lahko z delom uspešno nadaljujemo in pripričan sem, da bomo po prvem srečanju eh, s počevalci v senci lahko računali na dobro sodelovanje. Hvala lepa, Marko Vali. Ja, hvala govoril bom v imenu poročevalcev senci našega, naše skupine, gospoda Marka Valja, ki ga danes tu ni. Torej, hvala poročevalki najprej in uh, upamo na dobro sodelovanje v fazi razprave o amandmajih. Mislim pa, da nas čaka veliko uh, dela, vsaj po našem mnenju, glede to poročilo. In, uh, če beremo to, kar je zapisano v poročilju in če pogledamo razmere v Evropskem bančnem sistemu danes, vidimo velik razkorak med eh, teoretičnim stanjem, ki je opisano, in pa dejanskim stanjem. No, to poročilo bi, po mojem mnenju, morala biti priložnost, da jasno povemo, kaj pač ne funkcionira pri bančni uniji in kaj ni funkcioniralo v zadnjih letih pri tem projektu. Kajti, Dejstvo je, da so stvari, ki niso funkcionirale tako, kot bi morale, ali pa ki so funkcionirale eh, slabo in eh, težave bančnega sistema, ki se ne osredotočajo zgolj na nekatera območja, eh, ostajajo dokaj difuzne in eh, mislim, da jih vidijo vsi. Škoda, da tu v poročilu ni zajeta tudi kritika tega, kako deluje SSM, torej nadzorni mehanizem, ki je v zadnjih mesecih eh, izkazal veliko pomankljivosti. Izkazalo se je, da ni ta mehanizem sposoben identificirati eh, velikega dela tvegan, ki jih nosi bančni sistem v svojih bilancah pa tako ni nobene konstruktivne kritike glede načina izvajanja stresnih testov in pa pregleda kakovosti premoženja. Torej, te dve teme je še potrebno obravnavati, kar zadeva stres teste. Najprej tržna tveganja, po mojem mnenju, to ni bilo zadostno preučeno v okviru analize SSM in EBA. In potem so tu tudi pravna tveganja, ki, kot smo videli v primeru Deutsche Bank, lahko predstavljajo velika tveganja, ki ogrožajo stabilnost evropskega bančnega sistema in eh, na ta način ogrožajo celoten sistem, kaj ti gre za izredno velikanske številke. Prav tako ni neke resne kritike EBRD, ki mislim, da je delovala ravno v nasprotju s svojimi eh, pooblastili. Prav tako ni omembe tvegane povezanih z bailouti, prav tako ni omembe tvegan za davkoplačevalce, kar zadeva reševanje bančnega sistema, prav tako ni rešitev za stabiliziranje sistema, kvečemu ta sistem postaja manj stabilen in bolj volatilen in to je, mislim, da tudi vprašanje, pri katerem bi morali bistveno bolj poglobljeno, po mojem mnenju ukrepati, tudi kar zadeva učinkovitost samega manevrskega prostora, ki ga imamo eh, pri premoženju, ki ga je možno uporabiti za belin. Potem je tudi problem prevelikih bank, da bi jih pustili propasti, too big to fail. Tudi z tega vidika mislim, da moramo storiti bistveno več. Mm, tudi naprimer, kar zadeva eh, izpostavljenost Evropskega bančnega sistema eh, po krizi 2008-2009. Pri nekaterih bankah izpostavljenost ostaja še vedno zelo eh, velika in tu mislim, da je treba ukrepati, kar pa zadeva še zadnjo zadevo in sicer sistem eh, jamstva za vloge ki bi moral biti tisti stebr, ki izpopolnjuje bančno unijo. O tem bomo govorili še kasneje danes. No, tu pri tej točki menim, da je pomembno učiti se iz napak, ki smo jih storili v preteklosti pri izgradnje bančne unije. Torej, mislim, da moramo resnično tu razviti inštrument, ki bo zmanjšal tveganja eh, znotraj bančnega sistema, ki bo naredil bančni sistem bolj stabilen sicer pa tvegamo, in to je veliko tveganje, tvegamo, da se bo vzpostavil nek amorfen inštrument, ki bo dosegel ravno nasproten cilj. Eh, skratka, da bomo z nekim ne ravno učinkovitim inštrumentom destabilizirali celoten sistem na mesto obratnega. Dobro, govornikov v imenu NF ne vidim, zato odpiram prosto razpravo, besedo bom dal tudi eh, sebi. No, najprej hvala Danuti za njeno poročilo. Ja, jaz mislim, da je to poročilo dobro, to je moje osebno mnenje, strinjam se s številnimi zapisi, uh, Eh, po drugi strani pa upoštevajoč dejstvo, da smo mi dejansko edini demokratični organ, eh, ki nadzira SSM, mislim, da je potrebna neka višja raven podrobnosti pri našem nedostojnem delu. In eh, kar nekaj je vprašanj, tu se strinjam s Svenom, ki jih ne moramo kar tako pustiti ob strani. Pri lanskem poročilu smo se odločili, da bomo šli v to smer, eh, da se pogleda, kako stvari delujejo, torej operativna vprašanja, potem eh, prerasporeditev pristojnosti, eh, potem način, kako skupni nadzorni sistem nadzira. Eh, banke, tudi kar zadeva časovnico, preprečevanje potem dvojnega poročanja, potem preverjanje, ali se upošteva načelo sorazmernosti in tako naprej. Tako da cela vrsta nekih podrobnosti, ki smo se odločili, da jih bomo vključili v kontekst našega demokratičnega nadzora. In uh, zdaj, dobro, ni treba čisto vse stvari, ne vem kako podrobno preveriti, ampak vendar le mislim, da je treba ohraniti neko raven podrobnosti v tem poročilu. Glede politično relevantnih vprašanj, mislim, da je še vedno potreben premislek, naprimer o sposobnosti zagotoviti zadostno, dosledno raven eh, nadzorstvenih strategij. To je nekaj, kar izhaja iz eh, preteklih eh, poročili imamo eh, grand recije, ki so pristojne za posamezne skupine bank, potem so to horizontalne vprašanje. Kaj pomeni ta enotna strategija? Prav je, da govorimo o problemu dobičkonosnosti, potrebna je večja konsolidacija panoge in tako naprej. Po drugi strani pa imamo pogosto občutek, da imamo različne pristope pri različnih generalnih direkcijah. Nekateri zahtevajo konsolidacijo, spet drugi e, so bolj eh, previdnostno usmerjeni in pravijo, ja, če se to zgodi, potem je treba storiti to ali ono pri kapitalski ustreznosti. Skratka, zdi se kot, da so tu nasprotujoči si interesi v pristopu. Tako da to so tudi vprašanja, ki bi jih, mislim, da lahko do neke mere obravnavali. Potem je tu tudi vprašanje eh, sorazmernosti, vprašanje, ki smo ga že postavili. Glede reforme drugega stebra. Uh, zdaj, dobili smo neko pojasnilo, ki nam je lahko všeč ali ne. Sam menim, da je ustrezno, tako da to mislim, da velja povdariti, kajti to je bila tudi ena od zadev v drugem stebru, ki jih potrebujemo. Te vprašanje je ali bomo sledili istemu pristopu tudi po drugi plati. In to je vezano tudi za ravnjo razkritja, torej eno je eh, razkritje na strani usmeritev, drugo na eh, strani zahtev. Pa tako se strinjam s Svenom, kar zadeva ta makroprevidnostna vprašanja, ki smo jih vključili v drugo poročilo in tudi to mislim, da bi bilo vredno nekakšnih povratnih informacij. Glede reševanja eh, bank in tega stebra. Imeli smo razpravo za generalno direkcijo za konkurenčnost in eh, mislim, da bi bilo politično gledano pomembno, če bi lahko pozvali k obravnavi tega vprašanja. Da se torej stvari čim prej popravijo, da bo do možnosti, ki jih ponuja zakonodajalec dejansko tudi izkoriščne, torej, da se to obravnava kot eh, zavarovalna schema, ne pa kot državna pomoč, ker ti potem vsaka država doda še neko prostovoljno dodatno raven, kar je podvajanje resursov in to ni najbolj učinkovito, po mojem mnenju. Tako da to mislim, da je prava usmeritev in mi vredno bomo uložili amandma s kolegi glede tega vprašanja. No in nazadnje, glede izpostavljenosti državnih skladov, mm, tu mislim, da lahko razmislimo o tem, ali bi se strnil, da mm, tega ne moremo avtomatično razumeti kot eh, varno naložbo. Strinjam se tudi z tem, da bi dodali odstavek eh, v zvezi z nekakšnim eh, preskusom stroškov in koristi in verjetno bi zaključek potem privedel do enake stopne previdnosti kot drugo. Torej, od ideološke razprave mislim, da moramo zdaj prejeti k analizi stroškov in koristi konkretnih ukrepov, ki bi jih lahko opredelili in eh, potem pač preušili ali preživijo preskus stroškov in koristi. Eh, torej, da se v ustrezni meri zagotovi možnost absorpcije eh, neizstrljivosti in tako naprej. Kar zadeva je trenutno na ravni eh, bazla in eh, zdaj čakamo, kakšen bo izid tam. Smo pa pripravljeni tudi prispevati k temu in mislim, da je ta duh tega besedila, da se tega ne lotevamo z ideološke platije, ampak s pragmatične pravile. Dobro, naslednji. Dobro, ni več eh, drugih prošenj za besedo. Dobro, torej da nota izvoli. Hvala. Kot prvo, hvala vsem kolegom, ki ste prebrali ta predlog. Vem, da vsi vemo, da enkrat, ko človek pripravi prvi osnutek poročila, se treba odločiti, ali gremo v zgolj izpostavljanje nekih vprašanj in ne iti v podrobnosti, ali pa da se izbere le nekaj pri vprašanj in se v njih poglobimo. Tako da sama sem se odločila za to, da uberem širši pristop, potem pa se postopno poglobimo v izbrano vprašanje. Da je kar zadeva možno razširitev eh, obsega tega poročila, eh, se vam zahvaljujem za te predloge. Mislim pa tudi, da moramo poiskati pravo ravnovesje med tem, kaj dejansko sodi v poročilo o bančni uniji, kajti to ni poročilo o stanju bančnega sektorja v uniji v letu 2016. Tako da mm, nekaj vprašanj je, o katerih se bo treba pogovoriti na sestanku poročevalcev v senci, torej do kakšne mere iti v analizo realnega stanja, dejanskega stanja v bančnem sektorju v Uniji danes, čeprav se strinjam z vašimi komentarji. Samo en komentar EKR je bil glede eh, tega, ali je pravilna logika, da se dodaja tudi tiste vprašanja, ki sodijo v dejansko reševanje bank, torej tako imenovani fiskalni backstop, torej varovalka. Eh, tu verjetno bo treba vedno govoriti o vseh treh stebrih bančne unije. Mislim pa, da se vtegne zgoditi, da bo vsako leto neko novo vprašanje, ki se bo izkazalo kot uh, izredno pomembno. In mislim, da bi lahko imeli to fleksibilnost v našem poročilu, da imamo tudi vprašanje ali dve, ki morda ne sodita striktno v bančno unijo, jih pa je potrebno izpostaviti z uh, omembo v poročilu. Ampak to ni tako zelo pereče vprašanje, mislim, da se o tem mirno lahko pogovorimo. No, rada bi se dotaknila enega vprašanja, ki ga je omenila tudi Roberta. Namreč preučiti je potrebno, do kakšne mere dobro deluje samo upravljanje bančne unije. Tu je seveda vprašanje administrativne organizacije, SSM, delegiranje po oblastil, potem eh, so tudi druga podobna vprašanja tu izpostavljena in potem je tu vprašanje, kako se izvaja eh, nadzor. To je zelo pomembno in eh, tudi s tem v zvezi imamo točko v poročilu. Mislim pa, da lahko to še nekoliko razširimo. Glede časovnice, to je zelo pomembno. Eh, žal nimamo možnosti podaljšati roka v primerjavi z eh, prejšnjim, to je predlagal sekretarjat na podlagi procesa, ki pač teče do sprejetja v plenumu in potem smo razmišljali o možnosti, da bi ohranili ta predlagani datum končnega glasovanja, razmišljamo tudi o možnosti podaljšanja roka za vlogo amandmajev in ta dodaten dan in pol mislim, da nam bo omogočil, da se ognemo glasovanju šele poleti prihodnje leto. Mislim, da je pomembno, da o njem glasujemo čim prej prihodnje leto. In eh, pomembno vprašanje, ki ga je tu treba poštevati, bo verjetno izpostavljeno v poročilu komisije glede Telekom in CRR in ko bomo pripravili kompromise, bomo pač upoštevali te nove dodatne informacije. Bi pa nekako nasprotovala temu, da se rok za vložitev amandmajev podaljša do te mere, da bo to potem vplivalo tudi na glasovanje v nekem razumnem roku, se pravi zgodaj prihodne leto. To je moje mnenje glede tega. Sicer pa še enkrat hvala lepa vsem in upam, da lahko računamo na učinkovito in plodno sodelovanje s kolegi iz vseh političnih skupin. Hvala lepa. Najlepša hvala, Danuta. S Klaudijo sva preverjala vse skupaj. Razumem, da nočeš preložiti vse, vsega, še posebej plenarnega glasovanja na plenarnem zasedanju bi naj glasovali februarja ali pa marca. Ampak vseeno, tudi če se držimo te časovnice, bi morda lahko preložili obravnavo predlogov sprememb, ki je predvidena za 8. decembra, morda bi lahko o tem razpravljali januarja. Da, konec januarja imamo to možnost. Da, na to smo uh, računali morda bi lahko našli eh, priložnost eh, nekje v januarju. 16. naprimer. Razumem ta argument. Eh, morda bi bili nekateri komentarji v pomoč. Razumem pa tudi, da ne bi bilo dobro, če bi preložili eh, glasovanje na plenarnem zasedanju eh, onkraj meseca marca. Marca je torej zadnja možnost, recimo, da glasujemo na plenarnem zasedanju, eh, držali se bomo časovnice, bomo videli, če lahko spremenimo datume za obravnavo vlogo spremembe, to bomo poskušali rešiti še danes. Prav. Najlepša hvala. Sedaj pa naslednja točka. In to je. Yeah, but now the business is why why is not?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 Okay, one is just a reminder of a number of meeting, eco-related meeting this... Naj vas spomnim na vse eh, sestanke odbora Ekon ta teden, no, mislim, da ni treba, saj ste dobili vse informacije, mislim, da natančno preberete vsa elektronska sporočila našega sekretarjata, eh, tako da nima smisla, da ponavljam. Četrti politični trialog o eh, skladih za denarne, monetarne trge eh, je potekal. Pogovarjali smo se o različnih temah, naprimer eh, o nekaterih vidikih eh, klauzule o reviziji, tudi o drugih temah smo se pogovarjali, dosegli smo napredek. Peti trialog bo potekal 14. novembra. Imeli smo tudi prvi trialog 17. oktober o eh, uredbi o prospektu. Pogovarjali smo se o zahtevah, o objavah eh, prospekta, o zahtevah, o minimalnih zahtevah za sekundarna vprašanja in o dokumentih za eh, splošno registracijo. Dosili smo napredek pri številnih vprašanjih. Naslednji dialog bo potekal 15. novembra. Na to povzetek priporočilno odločitev koordinatorjev 12. oktobra o eh, prodaji finančnih proizvodov smo se odločili, da prosimo komisijo in predstavnike nacionalnih organov, da predstavijo svoje dejavnosti na eh, zasedanju odborov. Zahtevali bomo tudi študijo o izvajanju zakonodaje. Razmišljali pa bomo tudi o poročilu o izvajanju, potem ko bomo izvedli oba koraka, ki sem ju omenil. Koordinatorji so sprejeli eh, koledarje za sestanke v letu 2017, na to javne predstavitve, konferenca predsednikov jih mora potrditi. Odločili smo se o javnih predstavitvah za CCP, o makroekonomski eh, politiki, o eh, okolju z nizkimi obresnimi merami. No, to ni eh, končni eh, naslov. O Brexitu, o C, eh, RD, CRD in eh, tako naprej. na to eh, obiski, London eh, aprila, no, potem, ko bo sprožen 50. člen, bomo videli, kaj se bo zgodilo, Berlin eh, maja 9 članov, Lizbona oktobra 9 članov, na to ECB in Bazel tekom strasburskih tednov zunaj EU, Washington in New York. Julija sedem članov, Šanghaj in eh, Peking, eh, septembra sedem članov, mednarodni denarni sklad, eh, letno zasedanje v Washingtonu, oktobra sedem članov. Odločili smo se, da bo PSD 2 naslednja tema. Odločili smo se tudi, da se bomo pogovarjali s člani fiskalnega odbora in to čim prej. Ravno kar smo dobili dopis fiskalnega odbora, ki pravi, da bilo uh, srečanje zaenkrat uh, preuranjeno, zato ker še niso imeli dovolj časa. Mislim, da bi bilo vseeno dobro, da bi se z njimi pogovorili, ni primerno, da bi se z njimi pogovarjali naslednje leto, držimo se naše zahteve, naše prošnje in eh, obžalujemo, da člani fiskalnega odbora niso na voljo v tej fazi za razpravo v odboru Ekon. Na to imenovanja. Poročilo o Evropskem statističnem programu oziroma o podaljšanju tega programa. Na to eh, revizija poslovnika, nimamo mnenja, na to krepitev delovnih mest, guje, mnenje o eh, politiki minimalnega dohodka, prav tako guje in pa obveznice, o tem bomo govorili na novembrskem sestanku koordinatorjev konkurenčnost, koordinator zelenih bo eh, koordiniral eh, to delo. Odločili smo se tudi, da poskušamo zbrati povratne eh, informacije. in da pripravimo naš odgovor na peticije. In na to gospod Hove, predsednik eh, EIB bo povabljen na javno predstavitev v odboru Ekon. Toliko o sporočilih. Sedaj pa se lahko lotimo poročila Edis. Hvala Ester, Delanki, Ester Delange, naši poročevalki, ki bo sedaj predstavila osnotek poročila. Izvoli, Ester. Najlepša hvala, gospod predsednik verjetno, kolegi in kolegice, verjetno nisem edina, ki eh, se trenutno ukvarja s stvarmi, ki niso povezane z Edisom, ampak vseeno se bom poskušala eh, osredotočiti na Edis. Ob 12. uri pa moram zapustiti ta sestanek, tako da upam, da bomo lahko zaključili z obravnavo te eh, točke pred tem. Vseeno imamo več kot uro in pol in. Uh, tudi pri tem včasih eh, kontroverznem doseju, upam, da bo to dovolj časa. Bomo kar začeli. Najprej bi se rada seveda zahvalila poročevalcem v senci za njihove informacije in za njihovo fleksibilnost. Hvala tudi eh, službam parlamenta, ki so bile v veliko pomoč pri pripravi tega poročila. Kakšna je eh, situacija v tem trenutku? Kot vsi vemo, poteka tehnično delo je pa res, da napredka v eh, svetu praktično ni, tako da je parlament tisti, ki mora ohraniti ta dosje pri življenju. In uh, veliko političnih eh, skupin se strinja s to oceno. Ko smo pisali to poročilo, smo imeli več ciljev. Prvi cilj, najpomembnejši cilj je seveda ustrezno jamstvo za uh, vse imetnike ulog v Evropi, ne glede na to, kje živijo. Eh, v naši uniji. In mislim, da je eh, odvisno od eh, Evropskega parlamenta, da ta sistem jamstev za vloge obravnava z vidika uporabnikov in tako menijo tudi poročevalci v senci. Seveda moramo zagotoviti finančno stabilnost. Pri tem delu je bilo pomembno tudi to, da smo ambiciozni, nobena država, eh, noben sodelujoči ne sme biti v slabši eh, situaciji, kar se tiče vzpostavitve tega sistema. Omejiti moramo eh, moralni hazard, ampak na način, ki bo povezan z Edisom, da ne bodo ljudje tega uporabljali kot izgovor, da ne bo korako naprej. In na to seveda je treba obvladovati tveganja in zmaševati tveganja istočasno. Eh, ti dve temi sta povezani in uh, gre za zelo široko temo in uh, vemo, da so stališča včasih deljena tako med skupinami, kot tudi znotraj nekaterih skupin, pošteno rečeno. Imamo še eno ambicijo, nočemo še enega medvladnega sporazuma, kar se tiče tega dosjeja. Vem, da so stališča uh, Eh, različna, še posebej v svetu, ampak še en medvladni sporazum, ki ne bi vključeval nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, eh, je nekaj, česar si kot parlamentarci ne želimo. Zato sem sama podala predlog takšen, kakršen je, zato da bi eh, lahko našla podporo povsod, tako da bi se lahko izognili takšnemu medvladnemu sporazumu. Nobena skrivnost ni, da so tudi tukaj eh, mnenja deljena, kar se tiče vsebine časovnice in eh, pogojev, eh, ki so povezani s tem dosjejem. Vse, vse je seveda povezano in ne moremo reči, da kar se tiče vsebine želimo takoj začeti z zadnjo fazo Edisa. Če rečemo to, potem se bomo znašli v težavah zaradi pogojevanja. In eh, te teme so med sabo povezane, stališča pa so različna. Zame je bilo najpomembnejše, glede na to, da eh, v svetu ni napredka, da torej začnemo s tem delom, da naredimo korak naprej. In eh, kako nam lahko uspe? Po mojem mnenju nam lahko uspe tako, da se osredotočimo oziroma strukturiramo EDIS v dveh fazah. Prvič, potrebujemo fazo pozavarovanja, ki bi se začela po letu 2019 in bi trajala vsaj pet let. V tej fazi bi rešili najpomembnejšo eh, težavo in to je likvidnost. Že ljudje želijo hitro izplačilo znotraj obdobja sedmih eh, dni. Eh, to smo jim obljubili, ampak vemo, da nekatere scheme jamstev tega ne morejo zagotoviti. Vem, da smo ambiciozni, tisti, ki ste prebrali predlog, veste, da je predlog komisije predlagal likvidnostno podporo v višini 20 odstotkov, v mojem predlogu pa gremo počasi do 100 odstotkov. E, kritja za e, izgube pri dostopu še ni. Scheme bi morale e, povrniti financiranje znotraj obdobja šestih let, v večini primerov eh, brez novih prispevkov. Komisija predideva, da bi eh, to lahko veljalo za 90 odstotkov primerov oziroma celo višji odstotek. Komisija je pripravila oceno in rada bi se na tem mestu zahvalila Evropski komisiji za njihovo sodelovanje. Hvala da ste pripravili to eh, dopolnilno analizo v začetku meseca oktobra. Na ta način eh, ste nam pomagali eh, pri tem dosjeju. Na začetku smo bili namreč v pad poziciji, pogovarjali smo se o manjku ocene učinka in zato nekateri niso videli možnosti za napredek. Ampak ta ocena, ta analiza je sedaj osvetlila ta dosje, na katerem delamo. Še nekaj je eh, bonus oziroma prednost te prve faze, ki se osredotoča na eh, ambiciozno likvidnostno podporo. In to je, da lahko eh, v tem času zmanjšamo tveganje in da v tem času že obstaja sistem. Tako da ne bomo imeli razprave o zmanjševanju tveganja, preden lahko začnemo, kar pomeni, da ne bi mogli začeti z našim delom bomo pa lahko pripravili to razpravo o nadaljnih zahtevah za zmanjševanje tvegan, obenem pa bomo že imeli vzpostavljen sistem, ki rešuje likvidnostna vprašanja, ki so likvidnostna, ki so, se upravičujem, legitimna in jih imajo številni državljani. Nacionalne scheme eh, jamstev eh, bi na ta način pokrili, financiranje pa bi uh, delili tako na nacionalni kot tudi evropski eh, ravni. Ne dotikam se odstotkov, ampak eh, v nacionalnih schemah bi imeli ni cela štiri, v evropskih schem, schemah oziroma eh, skladov pa prav tako ni cela štiri. Kar se tiče moralnega hazarda in s tem prehajam na drugo fazo, bi se pogovarjali o pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, preden lahko na to preidemo v zavarovalno fazo v zarovalni fazi bi seveda krili tudi eh, izgube pri eh, dostopu. In eh, tam bi morali določiti hierarhijo rabe različnih podskladov v primeru izplačila. Seveda bi najprej uporabili nacionalno schemo jamstev, to je tisti, tistih prvih 0,4 odstotka, Eh, na to Evropski sklad. Znotraj Evropskega sklada bi uporabili individualni podsklad najprej, na to eh, skupni eh, podsklad na osnovi tveganja DIF in na to ostali podskladi. To ni primerljivo s kategorijami, ki jih imamo v SRF, ampak gre za eh, drugačno hierarhijo uporab različnih delov DIFA. Če eh, pride do eh, toka pri likvidnosti, pa bi seveda šli v obratni smeri. Seveda se lahko o tem pogovarjamo in vse najdete v poročilu, ampak zaključila bi takole še enkrat bi se dotaknila eh, analize dejstev, ki jo je pripravila komisija. Verjetno se nekateri sprašujete eh, o naslednjem. Če izberemo takšno strukturo, ki ima določeno, določeno hierarhijo, določen vrstni eh, red v primeru nekega dogodka, a s tem ne omejimo instrumentov sistema. Privlačnost enega evropskega sklada je ravno ta, da povečamo možnosti, ki jih imamo da nimamo na voljo zgolj vsote nacionalnih skladov. S tem, ko se odločamo za takšen binarni sistem, eh, v katerem imamo še vedno eh, obstoječe nacionalne scheme, ki niso zgolj neka zakladnica, iz katere izplačujemo, eh, imamo namreč delujoče scheme jamstev in zavarovanj, ki delujejo in eh, države pravijo, da bi rade z njimi nadaljevali, zato ker delujejo. In ta binarni sistem nam omogoča, da ne omejimo teh možnosti sistema, zato ker eh, pod skladi niso zabetonirani, niso zabetonirane kategorije, lahko se dotaknemo, eh, uporabimo to dopolnilno možnost DIFA, lahko uporabimo Evropski sklad, obstaja pa nek vrstni red, ki mu moramo slediti, ko se odločamo za to in obstaja vrstni red izplačil v primeru, da uh, se poveča likvidnost. Tisti, ki vas to zanima, si lahko pogledate uh, graf na dnu strani 77. Analiza komisije kaže, da so možnosti uh, tega sistema podobne možnosti uh, vzajemnega evropskega sistema v celoti in uh, to v skoraj da vseh primerjih. Tako da sta ta dva sistema resnino, resnično eh, primerljiva. Naj povzamem. Mislim, da sem poskušala v tem predlogu upoštevati vse vaše komentarje. V skupinah in med skupinami eh, krožijo različna stališča, različni komentarji. Začeli smo z razpravo, ki je bila zastrupljena, zato ker smo se pogovarjali zgolj o pogojevanju. Eh, S tem, ko smo izbrali ta sistem in s tem, ko se lahko sredotočamo na pogojevanje v drugi fazi, eh, smo rešili, vsaj upam, to razpravo in s tem bomo imeli dovolj časa za pravo razpravo o pogojevanju. Poskušali smo upoštevati mnenja in pomisleke tistih držav, ki imajo scheme jamstev za vloge, ki dobro delujejo v tem trenutku, obenem pa Eh, upoštevamo tudi legitimne pomisleke tistih državljanov v tistih državah članicah, ki pravijo, da ne zaupajo eh, nacionalnim schemam, češ, da bodo te lahko v sedmih dneh eh, poskrbele za delojoč sistem, če pride do tega. Seveda to ni preprosta stvar, veselim se mnen kolegov in kolegic, brez dvoma bomo imeli še več priložnosti za medsebojne razprave. Hvala za. Uh vašo pozornost, veselim se že vaših mnen. Hvala, Ester. Sedaj pa lahko začnemo z razpravo. Najprej gospod Fernandez, poročevalec v senci. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki za to besedilo, ki smo ga v zadnjih eh, dneh podrobneje analizirali. To besedilo bo podlaga za razpravo, ki nas čaka v naslednjih mesecih. Kot je dejala gospa Delange, je pomembno predvsem to, da parlament eh, dela v smeri tega poročila, v smeri te uredbe. Po mojem mnenju je najboljši način, da nam uspe ta, da eh, se lotimo pravih pogajanj. Zakaj se sploh pogovarjamo o tej temi? Ko se je razplantela kriza evroobmočja eh, med letoma 2010 in 2012 in eh, ko se je začela porajati vprašanja o prihodnosti unije kot takšne, se je svet odločil, da vzpostavi eh, bančno unijo. Ta je imela dva cilja. Prvi cilj je bil, da zmanjša eh, finančna tveganja znotraj evromoča, drugi cilj pa je bil, da naredi konec odnosom med bančnimi organi in nacionalnimi proračuni. In ta dva cilja sta Eh, spremljala delo evropskih institucij, vzpostavili smo eh, nadzorni mehanizem, mehanizem za reševanje in tudi danes se o tem pogovarjamo. Gre za zmaševanje tvegan, ki so povezana z bančnim sistemom. In če gre za zmaševanje teh tvegan, potem moramo deliti konec tem povezavam med bankami in državami. Ravno zato moramo odraziti ta dva cilja pri naših predlogih. Kriza v evromočju ni povzročil javni dolg, ravno eh, nasprotno. Gre za krizo bančnega sektorja, zato ker eh, evromočje ni bilo eh, oblikovano pravilno, zato je prišlo do proračunske krize. In eh, predlog gospe Delange je po mojem mnenju problematičen z več vidikov. Ne upoštevamo eh, tega procesa zmanjševanja tvegan in ne izoliramo nacionalnih proračunov od morebitnih bančnih kriz. Sistem, ki ga predlaga Ester Delange, ima ta uh, to obdobje sedmih eh, let, zagotavljanje eh, kritja od eh, leta 2024 naprej in tako naprej. Nekateri predlogi s tem v zvezi so zelo omejujoči in predlogi če bomo postopali tako, nikoli ne bomo prišli druge, do druge faze sistema, o katerem govori poročevalka. To, kar predlaga poročevalka, pomeni, da bomo imeli sistem, ker bo 50 odstotkov izgub vedno kriv nacionalni sistem, nacionalna schema. Preostali del pa bodo prav tako uh, krila nacionalna jamstva oziroma zavarovanja tako da bomo imeli zgolj tam nekje 0,2 odstotka, eh, ki eh, bo pokrit eh, z evropskim sistemom. Govoriti moramo o drugi fazi in v tej drugi fazi bodo tveganja večja kot pa v sistemu, kjer bi imeli bolj vzajemen sistem če želimo zmanjšati eh, tveganje, potem moramo razumeti, da eh, morajo biti jamstva bolj vzajemna, drugače se bomo znašli ravno v nasprotni situaciji. Vedeti moramo, kakšno je eksante pogojevanje, kakšna je stopnja eh, vzajemnosti, vprašati se moramo, kakšna so bančna tveganja, obenem pa se moramo vprašati, kako zaščititi nacionalne proračune pred bančnimi krizami. In ta problematika je v eh, srčiki krize eh, iz leta 2010, 2011 eh, in 2012. In te problematike še vedno nismo rešili. Nacionalni proračuni še vedno podpirajo nacionalne scheme za jamstva. In nacionalni proračuni so tisti, ki nase prevzemajo stroške. Podpora, ki jo nudijo nacionalni eh, proračuni, ta sistem je problematičen. Če se želimo eh, obrniti drugačnemu sistemu, potem mene to skrbi. Kot je dejala Ester Delange, moramo zmanjšati tveganja, ampak če bomo na to obrali pot, ki zmanjšuje tveganja manj kot predlog komisije, eh, potem ne vem, zakaj gremo v tej smeri, ker predlog komisije resnično zmanjšuje tveganja. In če ne bomo rešili tega vprašanja odnosov med bankami in državami, potem nam ne bo uspelo, ne bo nam uspelo razrešiti težav, ki eh, se porajajo od samega začetka bančne unije naprej. Seveda to ni eh, edina izmenja zbiranja mnen brez doma se bomo o tem še pogovarjali na dolgo in počes. Moja skupina je pripravljena te razprave. Je pa res, da bomo morali resnično najti odgovore na ta vprašanja. Kako zmanjševati tveganja, ex ante tveganja in tveganja povezana z bankami samimi. Kako začititi nacionalne proračune pred eh, bančnimi krizami. To je prav tako pomembno vprašanje. Najlepša hvala. V imenu EKR, gospod Luke. Chair, again, uh, I replace, uh, Ms. Spet zamenjujem gospoda Lunesa, ki je poročevalec v senci skupine EKR, upravičuje se, da danes uh, ne more sodelovati na tem uh, sestanku, sedaj pa bom prebral njegovo izjavo. Zahvaljujem se poročevalki za. Poročilo. Jasno je, da je poročevalka dobro izkoristila zadnjih nekaj mesecev. Predlog, ki ga je pripravila, je dober začetek menim, da eh, skoraj da vse politične skupine eh, lahko podprejo vsaj nekatere elemente tega predloga. Vseeno pa se mi zdi, da je treba izpostaviti eh, nekatere prednosti, nekatere slabosti besedila. Začel bom z glavnimi vprašanji, ki so problematična, to pa bom končal bolj pozitivno. Ne strinjam se s časovnico za pogojevanje jasno mora biti, da pogojev eh, trenutno ni, glede na to, kakšen je sistem zdaj. To pomeni, da bi scheme lahko zahtevale finančna sredstva za 100 eh, odstotkov izgube, še preden zmanjšamo eh, tveganje. To je treba izgubi spremeniti, zato ker ne moremo zahtevati od evropskih bank, da rešujejo italijanske Eh, imetnike ulog. Eh, Pri tem se moramo najprej pogovarjati o eh, varnosti teh ulog. Drugače ne gre za skupno obremenitev zaradi tvegan, ampak tudi zaradi posledic teh tvegan. Všeč mi je, da se v besedilo eh, omenja izpostavljenost eh, državnih skladov, ampak eh, ubeseditev ni dovolj eh, dobra. Vse skupaj ima smisel zgolj, če vprašanje eh, tega tveganja pravilno rešimo. Gre za politično vprašanje, če je eh, Edis prava pot naprej. Tako parlament kot, eh, parlament kot tudi svet morata imeti besedo pri teh odločitvah. Povdarjam tudi, da je potencijal eh, pravilnega eh, procesa nesol, eh, reševanja solventnosti odvisen od nacionalnih sem. Zato ne vem, zakaj bi moral biti nek evropski sklad odgovoren za kritje izgub. Sedaj pa bolj pozitivno tudi če bomo tveganja, če bomo tveganja uh, ustrezno zmanjšali, če bodo nacionalni organi in uh, eh, scheme uh, eh, počistili pred lasnim pragom, potem lahko vzpostavimo Evropski sklad. To je dobra rešitev poročevalke. Najprej je treba poskrbeti za odgovorno ravnanje, na to bomo vsi solidarni. Podobno velja tudi za prispevke na nacionalni ravni in za. Uh, skupni sklad na osnovi tvega. Poročevalec v senci me je prosil tudi, da izpostavimo vprašanje časovnice in pogojevanja. Če lahko rešimo to vprašanje, potem se lahko pogovarjamo o strukturi eh, sistema, ki ga eh, predlaga poročevalka. V tem primeru lahko to služi za nadaljne razprave. Hvala. Thank you very much. Uh, Merci, Silvi Goulart. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, hvala Ester za to eh, ogromno delo, ki je zelo občutljivo glede na kontekst. Eno leto je že preteklo od predloga komisije, delali smo na tem, pripravili smo eh, oceno učinka oziroma je bila pripravljena. Dopolniti moramo bančno unijo. Dobro je, da poskuša to poročilo najti pot naprej, Druga stvar je naslednja. Mislim, da imamo skupni interes in to je eh, finančna stabilnost. V trenutnem svetu se eh, je treba zavedati, da prehajamo v novo fazo in eh, eksterni razlogi bodo verjetno vplivali tudi na nas. Tako da moramo ohraniti ta skupni pogled na prihodnost. Razprava pa je šla, po mojem mnenju, predaleč, preveč nacionalna je in Eh, preveč izpostavljamo koncepte, ki so skupni. Naprimer, eh, varstvo imetnikov ulog. Ne vem, zakaj bi eh, morale nekatere države bolj izpostavljati varstvo imetnikov. Vsi si želimo sistema, ki ustrezno ščiti imetnike ulog. In uh, Ester predvideva spremembo predloga komisije, o tem se seveda lahko pogovarjamo, pogovarjali se bomo o tem tudi eh, s poslanci v naši skupini, kot je dejala poročevalka, obstajajo razlike med skupinami, pa tudi znotraj skupini. In danes eh, zgolj prvi komentar. Pet komentarjev ima. Prvič, prihaja do velikih sprememb glede na predlog komisije in v tej fazi ne vem, kaj si naj o tem mislim komisija je razmišljala o sistemu, ki ga napajajo banke, sedaj pa imamo sistem, ki temelji na eh, schemah eh, jamstev za vloge. Eh, čaka nas veliko tehničnega dela, če želimo to problematiko rešiti na ta način. Na to drugič, eh, delovanje jamstvenega sklada. A gre za zagotavljanje likvidnosti, gre za uh, kritje izgub, gre za vzajemnost, ne vem. Uh, Eh, poročavka prelaga dve fazi namesto treh, prav, zakaj ne, ampak vprašanje je, če bomo sposobni hitro pripraviti odziv, če se bomo lahko odzivali hitro. Namen te zakonodaje je, da se izognemo eh, vrzelim v bančnem sistemu, eh, da zagotovimo, da bodo ljudje lahko uporabljali jamstva, ki jih zagotavlja evropska zakonodaja. Zdi se mi dobro, da nimamo takšnih kategorij kot v eh, skladu za reševanje, ker eh, se s tem eh, pojavljajo nove težave. Nekatere čezmejne banke, naprimer, ne upoštevajo nacionalnih mej, tako da je to verjetno dobro podnaprej. Ampak o tem se moramo še pogovarjati. Je pa res, da se moramo pogovarjati o razlikah med vzajemnostjo in uh, pozorovanjem, ne vem, morda sem uh, predolgo gledala eh, CNN uh, eh, danes po noči in uh, mi misli bežijo druga. Na to še ena točka, pogojevanje. Osebno uh, bi rada povedala, da skupina Alde ni proti temu, ravno nasprotno. O tem je treba pogova se pogovarjati resno, zagotoviti moramo ponovno zaupanje. Ne vem, morda potrebujemo uh, Uh, nek asset quality review, uh, potrebujemo ex ante uh, pogoje, razmišljamo lahko v sistemu, ki bi bil, bi bil bolj učinkovit in tako naprej. To ni težavno. Pogovarjati se moramo o prednostih pogojevanja, kakšne stopne pogojevanja obstajajo. A gre res za nekaj, kar na to prepreči tveganja. In zato je treba razlikovati uh, med uh, pogoji, ki že obstajajo. In tukaj imam pomisleke. Nočem, da bi vzpostavili evropski okvir za uh, eh, krite uh, eh, bankrotov podjetij. Tudi uh, komisar Dombrovski se je govoril o uniji kapitalskih uh, trgov in verjetno bi bilo dobro, da bi vzpostavili takšen sistem, ampak eh, pravosodni ministri Unije so verjetno eh, na prvi bojni črti na tem področju. Paziti moramo na to. Na to zmanjševanje tveganja, to je verjetno politično gledano najbolj občutljivo vprašanje. Še enkrat, to se mi ne zdi problematično, ne zdi se mi problematično, da poskušamo zmanjšati to odvisnost od dolgov držav članic evromočja. Se pa sprašujem, če bomo na ta način prišli eh, najlažje do ciljev. Morda bi bilo bolje, da se držimo reševanja problematike tako kot eh, šesterček tako kot je to komisija eh, počela pri nekaterih državah, tudi tistih, eh, ki so sedaj eh, na udaru. Pogojevanje ima določene razloge, naprimer, kar se tiče nacionalnih dolgov in dolgov v bankah, ampak ne smemo izbrati napačnih orodij in mislim, da lahko tukaj naredimo še več. Na to še nekaj Bentluke je o tem govoril ne glede na to, kaj počnemo za prihodnost, se bomo soočili eh, s trenutno situacijo. Banke se ne bodo kar tako spremenile. Eh, trenutno imamo nek seznam nerešenih vprašanj, nimam preprostega odgovora na to, ampak nekaj treba narediti. In še ena eh, stvar, strinjam se s komentarjem v zvezi z medvladnega sporazuma. Mislim, da ima Eh, poročevalka. Prav z Elizo Ferreiro uh, sva v prejšnjem mandatu uh, pripravljali stališče v zvezi s tem in uh, parlament je zauzel stališče v zvezi z notranjim trgom. Mislim, da so te zadeve manj uh, transparentne za državljane. Uh, mislim, da gre za pripravo zakonodaje v tem parlamentu, imamo sistem soodločanja, pa tudi ministri imajo svojo vlogo. Toliko z moje strani, najlepše hvala, mislim, da moramo nadaljevati. Bili smo konstruktivni zato, ker želimo, da eh, pride do napredka. Je pa pomembno, da pri pogojevanju in razpravah ne iščemo izgovorov. Tega ne bomo eh, sprejeli. Hvala. Hvala lepa, gospod Papa Dimulis. Hvala lepa, gospod predsedujoči, oziroma gospod predsednik. sistem javstva za vloge je tretji stebr načrta, da bi zaključili bančno unijo na ravni Evropske unije. To je proces, ki ga je Evropski parlament že podprl marca 2016 in eh, mislim, da že zamujamo. Če bi še zavlačevali, bi to lahko bilo nevarno. Mislim, da bi lahko bilo nevarno tudi, če bi. Umirili svoj pristop. To bi bilo nevarno za evropsko gospodarstvo in tudi za evropske državljane. Naj omenim nekatere komentarje kolegic in kolegov. Mislim, da je treba upoštevati izvolitev Donalda Trumpa. To bo destabiliziralo svetovno gospodarstvo in eh, mislim, da si zdaj ne moremo privoščiti, da bi zavlačevali in odlašali. Ne smemo tega obravnavati skozi prizmo strankarskih ideologij. Zahvaljujem se, gospe de Lange. Poročilo je dobro pripravljeno. 3. novembra je poročilo bilo na voljo. 20 dni je poročilo zaostajalo za izvirno časovnico in to pomeni, da imamo zdaj manj časa za poglobljeno razpravo. In to spet pomeni, da bomo morali prilagoditi časovnico zaradi te zamude poročevalke. Mislim, da moramo v okviru dialoga pripraviti okvir, ki bo zagotovil Evropski sistem jamstva za vloge, ki bo učinkovit. In seveda to mora biti tudi v okviru časovnice, ki jo predlaga komisija. Osem let je po mojem mnenju več kot dovolj za to, da pripravimo vse potrebno. Ne smemo spodkopati prizadevanj za oblikovanje tega tretjega stebra. vprašanje ni, ali bi Edis morali pripraviti na osnovi predloga komisije. Delati moramo z širokim soglasjem, zato da bi oblikovali učinkovit Edis, ki bo postopoma v naslednjih osmih letih zagotavljal jamstvo za vloge v vseh državah članicah in da bo to faktor dejavnosti v bančnem sistemu. Drugače, bomo poslali sporočilo, da Evropski parlament soglaša samovoljno, torej, da prvemu in drugemu stebru, kar zadeva tretji stebr, mogoče, da ne, ne vem, počakajmo pa let, da v zvezi s tretjim stebrom, stebrom kako sem dejal. In ta bo zelo pomemben za evropske državljane in tudi za vlagatelje. to je napačno sporočilo. Takšnega sporočila ne smemo poslati. Poročilo gospe De Lange ne naslavlja neravnovesja v Evropi, kajti vlagatelji bodo imeli različne ravni jamstva, kar pomeni tudi različne ravni zaupanja in kar pomeni tudi, da ne bodo izpolnjeni pogoji za edis. Vsebina, časovnica in pogojevanje so zelo pomembni elementi tukaj. Vse mora iti z roko v roki. Vprašanje je, kako bomo pristopili k temu. In ne strinjam se s tem, da bi predlog komisije imenovali maksimalističen ali preveč ambiciozen. Govoriti bi morali o tem, kako bomo to izvajali do leta 2024. To poročilo prav tako ni skladno z drugimi stebri bančne unije. Ne upošteva namreč glavnih dejavnikov tveganja za vlagatelje. Prav tako ne obravnava različnih varoval na področju bančne unije in to pomeni, da ne bomo poskušali zmanjšati moralnega tveganja in razlik med nacionalnimi pristopi. Zneski za EDIS so zmanjšani za oziroma na nič cela štiri z nič cela osem, kar je predlagala komisija, torej za 50 odstotkov. To pomeni, da tveganje ni porazdeljeno in ni pod nadzorom. To pa tudi pomeni, da sistem ne bo mogel delovati ustrezno, vsaj ne v primerjavi z Edisem, ki bi bil bolj celovit in zaradi tega bi lahko bil tudi bolj čezmejne narave. zagovarjamo mehanizem, ki ne bo financiran samo preko nacionalnih organov. Zato se ne držimo načela finančne neodvisnosti, kajti še vedno obstajajo povezave med državami članicami in bankami. Predlog gospe Delange prav tako pomeni več birokracije v zvezi z postopki za oblikovanje podskladov odvisno od tveganja. Prav tako imamo nekaj pravnih pomislekov. Mislim, da govorimo o pomembni temi, to smo že večkrat predložili. Nisem se zavedal, da obstaja omejitev časa za govor, gospod predsednik. Prav tako obstajajo pravni pomisleki. Na nacionalni sistemi zajemčenih vlog bodo morali upoštevati določene tretje elemente. Prav tako obstajajo določeni predpogoji, kar pomeni, da se pojavljajo vprašanja glede zajamčenih vlog. Evropski parlament je marca letos pozdravil predlog komisije in eh, proces v treh stopnjah, Postopoma naj bi prešli iz pozavarovanja do polnega zavarovanja in naj bi zmanjšali tudi tveganje. In to ni omenjeno v obrazložitvenem memorandumu. Žal, po našem mnenju, poročilo gospede Lange gre v napačno smer, nekaj pozitivnih elementov iz poročila komisije je bilo izbrisanih in vsebuje tudi določene problematične elemente točke, ki jih bom še enkrat omenil v prihodnosti. Preden sklenem, želim predlagati tudi, da komisijo povabimo sem, zato da nam predstavijo analizo, ki so jo opravili oktobra, zato da se lahko z njimi pogovorimo o teh velikih razlikah med predlogom uspete lange in njihovim predlogom. Če sklenem, predlog gospe Delange je tvegani korak. To bo vodilo do več zamud in problemov in to seveda tudi pomeni, da bo bančniški trg razrobljen še dolgo v prihodnost. To je politika, ki zahteva Evropsko unijo a la carte in bančna unija se bo poglobila le, kar zadeva določene interese bank. To je še en egoističen pristop in s tem se ne strinjamo. Hvala lepa. Kar zadeva časovnico, o tem ste spregovorili. Zaporočeval, ko sem prav tako govoril o tem in dogovorila sva se, da bi bilo mogoče podaljšati rok ali časovnico 16. december to je zdaj datum, zato da bodo poročevalci v senci imeli dovolj časa, da delajo na tej pomembni temi. Filip Lambert je naslednji. Dobro jutro, Evropa. Ne, ne začenjamo običajno tako dobro. Hvala, Ester, za opravljeno delo. Ester, mislim, da ne želiš zavlačevati, ampak da želiš dejansko upraviti pomembno delo. Veliko ljudi je spregovorilo pred menoj in mislim, da so tudi drugi povedali, da želijo nekaj doseči, da želijo doseči nekaj relevantnega. Gospod Luke je govoril v imenu Sandarja Lonesa in nekateri si ne želijo napredka. Ester, prva stvar, ki ti jo predlagam, je, da si izbereš večino, ki jo želiš imeti. Nisem še dolgo v parlamentu, ampak dovolj dolgo sem tukaj, da vem, da nima smisla zapravljati političnega kapitala za tiste, ki te nikakor in v nobenem primeru ne bodo podprli. Izberi si večino, potem pa lahko poskušamo nekaj doseči. Nima smisla zapravljati čas tistimi, ki bodo tako ali tako vse minirali. Strinjam se, da moramo najti pravo ravnovesje glede vsebine časovnice in pogojevanja, ampak slišali smo že, da mora biti jasno tudi, da to ni nekaj izbirnega. Seveda ne bomo rešili skupne valute samo z bančno unijo, ampak to je nujni če ne zadostni pogoj. Veliko slišim tega, da je zdaj krize praktično konec, da smo bolj ali manj varni, da lahko zdaj nadaljujemo po starem. Ne. Ni tako. Če ne bomo zaključili bančne unije in seveda tudi drugih zadev, naprimer proračunske zmogljivosti evroomoče in tako naprej. No, ampak tukaj govorimo o bančni uniji. Če ne bomo tega zaključili, bo na kocki evro. In to še enkrat. Treba je imeti ta občutek nujnosti. V tvojih besedah ga lahko zaznam, morda ne dovolj, ampak dobro je, da se zavedaš, da je to zelo nujno in tudi za nas je jasno, da je zaključek tega nujen. Še nekaj želim povedati, morda se s teboj ne strinjam glede tolmačenja presoje učinka komisije, ampak eh, mi zadevo razumemo tako, bolj kot bo združevanje, bolj več bo diversifikacije, boljši bo učinek na gospodarstvo. To pomeni, da vse možnosti niso enako dobre ali enako stabilizatorne. Včeraj si nam poslala elektronsko sporočilo in omenil sem, da bi bilo dobro, če sedemo skupaj kot eh, poročevalci, torej ti in poročevalci v senci, da sedemo skupaj s tistimi, ki so napisali to presojo učinka, zato da bomo dejansko imeli enotno razumevanje te presoje učinka. Zdaj pa prva faza. Pokriti je treba pomankanje likvidnosti, tukaj se strinjamo s komisijo. Prav tako bi moralo biti predvideno, da omejeno pokritje pretiranih izgub. Odločiti se moramo, kje bomo to omejili, ampak eh, to zgodnjo mejo bi morali dvigniti na 40 odstotkov ali nekaj takega. Ampak to je nekaj, kar bi že moralo biti vključeno v prvo fazo. Druga faza, kakor si predlagala, strinjamo se, da je primerna ta faza za vse banke, ki so pod pragom SSM. To so vse banke, ki niso sistemsko pomembne. No, če upoštevamo tudi banke, ki izpolnjujejo pogoje SSM, potem bomo potrebovali polno schemo pozavarovanja in kritje za izgube, ne pa samo kritje za prekomerne izgube. Če se pač boriš z lokalnim požarom, bodo lokalni gasilci dovolj. Ampak, če gre za velik požar v mestu ali gozdu, je pač treba poklicati na pomoč tudi sosednje gasilce, gasilce iz sosednjih krajev in mest. Za večje institucije bi morali imeti torej polno schemo pozavarovanj. Strinjamo se tudi z zamislijo za zmanjšanje tveganj V vsezi s tem smo zelo strogi, to je jasno. Ampak tukaj slišim dvoje. Po eni strani obstajajo ljudje, ki jih skrbijo krhkosti sistema in teh krhkosti se še nismo lotili. Zato bi nemškim kolegom tukaj rekel, da ne drži, da imamo šibek južnoevropski bančni sistem in da imamo močen nemški sistem. Mislim, da je najbolj nevarna institucija na finančnem področju v Evropi trenutno je to Deutsche Bank, torej nemška banka. To je velika bomba, ki tik taka, ni seveda edina, ampak tisti, ki zviška gledajo na bančne sisteme, v nekaterih delih Evrope, bi morali najprej počistiti pred svojim pragom. Povsod po Evropi so težave. Povsod. Nekateri torej pravijo, da je treba probleme rešiti. Drugi pa pravijo, dobro, ta izgovor, to pretvezo za zmanjšanje tveganj, bi lahko izkoristili za to, da ne storimo nič, zato ker ti ljudje pač ne želijo storiti nič. In jaz sem na strani tistih, ki pravijo, da je dobro združiti tveganje. In seveda to moramo storiti. In če bomo to storili, je treba to tudi storiti. CRD, BRD, vse, kar smo zaenkrat storili, nas še ni pripeljalo do cilja. Vem, da je v pripravi še več besedil, ampak čisto odkrito vam povem, da še vedno nimamo pokritih vseh nevarnosti. Nekatere italijanske banke, Deutsche Bank in tako naprej so še vedno tik takajoče bombe. Zato bi lahko bilo dobro, če bi ponovno opredelili seznam pogojevanja. Prav tako pa ne smemo politično presojati, ali so pogoji izpolnjeni ali ne. Zato bi bilo dobro, če bi imeli izvedbeni akt, ne pa delegirani akt. Kaj ti pri delegiranih aktih je mogoče tudi politično vmešavanje. Poročevalka želi a, razjasniti porazdelitve tveganja, ampak po našem mnenju bi bilo dobro izboljšati besedilo glede izpostavljenosti državnih dolgov. Estek Delonget je meniš, da bi ta izpostavljenost lahko bila prociklična, zato si to želela vzeti ven. Po našem mnenju to ni dober argument, kaj ti. To bi lahko rešili s tem, da bi poenostavili prispevke ex post, zato da bi ta proticikličen učinek odpravili. Oceniti je treba ustreznost cilja nič celih 8 odstotkov in to redno. Edis naj bi dobil bančno licenco, dodali naj bi skupno varovalo na, ta, na te določbe za SRM, zato da bi zagotovili visoko stopnjo zaupanja, kajti en evro v državi A ima enako vrednost kot evro na računu v državi B ne glede na to, kaj sta ti dve državi. Ta skupni javni backstop ali skupno varovalo bi lahko izboljšalo ja, jamstvo vlog. Zagotoviti je treba preglede, sistemskih institucij, seveda je treba preveriti, ali so določbe glede prevelikih, da bi propadli ustrezne. Tukaj imamo v mislih Deutsche Bank in seveda treba je tudi preveriti sistem korelacije. Kar zadeva časovnico, mislim, da sem že povedal, nekaj več časa za predloge sprememb je dobra zamisel, ampak mislim, da bi morali še pred rokom za vložitev predlogov sprememb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 se ne pustimo tistim, ki poskušajo vse skupaj torpedirati. Hvala. Hvala lepa, Marko Zanni. Hvala lepa. Tudi jaz se pridržujem zahvali poročevalki za predstavljeno delo. Predstavljam si, da je to trajalo mesece in tedne dela. Sodelovali smo, pogovarjali smo se o različnih možnostih, prebrali smo tudi predlog komisije in uh, o tem se bomo še pogovarjali, kajti glavni problem tu je, po mojem mnenju, kako zagotoviti napredek v evroobmočju in uh, glavni problem tu je pomankanje političnega dogovora. Uh, političnega soglasja, različna politična stališča, različni modeli, ki jih zagovarjajo različne politične sile in eh, to so razlike, ki so prisotne tudi v tem poročilu, ki bi moralo predstaviti izpopolnitev bančne unije, kar je eden najpomembnejših projektov v Evropski uniji. Eh, uniji in v katerega smo investirali veliko. To je eden tistih projektov, ki bi moral na nek način stabilizirati bančni sistem, ga narediti varnejšega. In to mislim, da bi moral biti tisti cilj, ki ga imamo v mislih, ko delamo na tem besedilu. Osebno in nasplošno vidim veliko težav na poti, čeprav je pristop eh, naše skupine in eh, moj pristop kot poročevalca v senci je absolutno eh, pozitiven eh, pristop, pozitivne kritike in konkretnega sodelovanja, ampak ne vidim možnosti za politično soglasje znotraj parlamenta ali znotraj sveta in glede inštrumenta, ki bi dejansko lahko izboljšal sistem, kajti bojim se, da bo ponovno se je tresla gore Evropske unije, rodila pa se bo eh, miš in ta miš bo nevarna za stabilnost. Torej, pomembno je, da se zavedamo, da so določene točke nesoglasja, ki bi jih bilo potrebno rešiti. Zdaj, kar zadeva vaš eh, konkreten predlog, katerim bomo podali svoje kontrapredloge v obliki amandmajev, je, seveda osnova za nadaljne delo, ampak mislim, da to še poslabšuje že tako šibko strukturo predloga komisije. Nekaj pozitivnih elementov sicer je, naprimer, skrajšati celoten proces z treh faz na eno samo, to je vsekakor pozitivno, torej poenostavitev v smeri čimprejšnje vzpostavitve sistema, ki bi deloval s polno kapaciteto. Po drugi strani pa eh, vidim težave tudi pri uporabi eh, terminov. Eh, in eh, tu lahko pride do razvodnitve tega predloga. Uporabljate termin kot likviditi, support, likvidnostna podpora na mesto eh, financiranje, eh, potem se pokritje izgub eh, zdaj menja z novim terminom. kjer je govora o delnem pokritju izgub in uh, tako naprej. Skratka, tu mislim, da gre za razvodenitev tega predloga. Mislim, da je prav tako struktura prezapletena, da bi lahko bila učinkovita. Torej, porazdelitev v podsklade mm, in potem tudi porazdelitev med eh, schemo in nacionalnimi sredstvi. To je prezapleteno, da bi lahko delovalo, po mojem mnenju. No, če je prav to, kar tu prebiram, je ta skupna kapacita, joint capacity, nekaj, kar bo odgovarjalo le nič cela dva odstotkom skupnih eh, zajamčenih eh, vlog, za katere naj bi jamčili znotraj sistema. Torej, to je nekoliko malo, da bi lahko govorili o inštrumentu ki bi utegnil biti koristen v primeru sistemske krize. In po mojem mnenju, mm, temu ne bo tako niti, če bistveno zvišamo eh, ta odstotek, če pridemo do nič cela 8 odstotka vseh vlog, ker tu nam manjka bistvena sestavina, da bi bil ta predlog kredibilen in to je ta javna varovalka Public Best. Pred nekaj meseci smo o tem govorili, srečali smo se s predstavnikom ameriškega FDIC, ki se strinjajo z našo zahtevo, da dejansko zagotovimo neko verodostojnost tem jamstvom. Torej, da v primeru sistemske krize ta inštrument lahko postane učinkovit, delujoč in da tekoči računi državljanov vsekakor ostanejo na varnem. Bančna kriza v ZDA leta 2008 je stala na stotine tis milijonov evrov američane. In, eh, če menite, da bomo lahko rešili takšno sistemsko, potencijalno sistemsko krizo brez takšne javne finančne varovalke, je to, mislim, da noro in neverodostojno. Imamo institucijo v Evropske unije v evroobmočju in sicer ECB. In po mojem mnenju bi ta morala delovati kot eh, tista poslednja inštanca v takšnih eh, primerih. Na ta način bi lahko dali verodostojnost temu inštrumentu in eh, na ta način bodo računi državljanov resnično na varnem. In to bi lahko bil prepričljiv odgovor za stabilizacijo bančnega sistema v evroobmočju in na ta način bi lahko resnično naredili bančno unijo popolno. Brez takšnega pristopa, brez takšnega inštrumenta eh, bo ECB edina inštitucija na svetu, ki bo lahko tiskala evre in rekla, no, te številke virtualne, eh, številke jih imate na vašem računu, eh, so številke, za katere jamči ta inštitucija, ki lahko tiska Eh, denar v eh, evroobmočje. Le na način bo ta inštrument lahko delujoč. Glede zdaj uvedbe mm, zavez eh, oziroma sprejema obveznosti za plačilo, to je nekaj, kjer v primeru sistemske krize banke bodo sposobne spoštovati te zaveze. In tu imam nekaj vprašanj. To torej so tista najpomembnejša vprašanja, ki jih imam in eh, glede katerih bi kot skupina radi delali naprej. Mislim pa, da v tej uvodni fazi to ši, še ni dovolj za zagotovitev stabilnosti, torej tistega, kar potrebujemo za izboljšavo sistema. Hvala govornika v imenu ENF ne vidim, tako da v postopku prvte razprave Burkrat Valc. Hvala lepa, bom kratok. Kot prvo bi rad poročevalki Ester Delange izrazil zahvalo za resnično odlično delo. Svet niti še ni začel z obravnavo, naša poročevalka pa je že kar naredila pogumen korak naprej s svojim osnutkom. Ta osnutek je dobra podlaga za nadaljno razpravo, vendar pa moram vedeti, da je to šele začetek te razprave. Ester Delange mislim, da je izkoristila čas na smislen način in eh, se lotila tistih občutljivih točk, pri katerih dejansko potrebujemo učinkovite rešitve. In po mojem mnenju je to priznanje in delovanje nacionalnih sistemov jamstva za vloge, ki jih mislim, da moramo še naprej uporabljati, potem obveznost preprečevanja moralnega hazarda na evropski ravni, eh, potem eh, obveznost eh, nižanja tvegan, preden se ta tveganja dejansko uresničijo na ravni EU, na račun drugih, pa tako je pomenilo, da gremo tudi v smer nadaljne harmonizacije. Zdaj, nekateri bomo verjetno še razmislili o amandmajih, s katerimi bi podkrepili ta ali on vidik. Dejstvo pa je, da gre tu za eminentno politična vprašanja in mislim, da moramo si tu vsekakor vzeti dovolj časa za razpravo. Kar zadeva ostala odprta vprašanja glede Edisa, tu potrebujemo dejansko analiza učinkov komisije. Mislim, da vsa vprašanja niso bila odgovorjena. Ta analiza eh, ni mm, nadomestek za oceno učinka, za pravo študijo. In mislim, da je potrebno natančno preučiti, kako bo to vplivalo na enake pogoje za vse na notranjem trgu in kako torej omejiti že obstoječa tveganja na bančnih trgih in nacionalnih eh, sistemih za insolvenčnost. Mislim, da je to zdaj dobra eh, podlaga za sicer lansko leto preuranjen eh, predlog. Mislim, da gremo to po pravi eh, poti mm, zavarovanja in pozavarovanja v skladu z določenimi elementi pogojevanja. Mi v ELS podpiramo poročevalko pri njenem pristopu in pri njeni veliki angažiranosti za to, da razvijamo učinkovite in politično uravnotežene rešitve. Hvala lepa. Hvala lepa, Pervanš. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi poročevalki, ki je končno, si upam reči, dala eh, na mizo predlog. Mislim, da je pomembno, da je Evropski parlament eh, pomemben akter eh, tu in da. in da bo Evropski parlament lahko dejansko postal pomemben akter pri tej zgodbi in da imamo neko izhodišče, na podlagi katerega eh, poteka zdaj razprava. Eh, vendarle pa obžalujem, da ta predlog, ki smo ga tako težko pričakovali, mm, v roke dobivajo tudi novinari in to še predn smo parlamentarci sami dobili to poročilo. To mislim, da je en problem, kar zdaj je naše delovanje. To ni bistvo. Bistvo je to, da si pogledamo pristop, ki ga predlaga poročevalka. In ta pristop je morda nekako pristop od spodaj na vzgor, čeprav je bila prvotna zamisel v okviru bančne unije, eh, da bi imeli pristop od zgoraj na vzdolj. Naj razložim. Ko smo spostavili mehanizem bančne unije, smo imeli nek celovit uh, pogled na zadevo, skoraj da sistemski pogled na to, kako naj bi izgledali ti trije stebri bančne unije. Kar zadeva tretji stebr, torej glede jamstva za vloge, je bilo kar nekaj pomislekov v določenih državah in eh, zdi se mi, kot da izhajamo iz teh uh, skrbi v nekaterih državah, da bi našli rešitev. In, uh, Če gremo po tej poti, obstaja tveganje, da bodo sami cilji bančne unije na koncu ostali nekje ob poti. Tako da to je sistem, ki bo morda nekako uspel priti do cilja, eh, vendar pa bo eh, zgrešil glavni cilj, to je krepitev zaupanje državljanov v to varnost, ki jo lahko ponuja ta sistem in ki mora temeljiti na resnični evropski solidarnosti. Ne bom zdaj šla v podrobnosti, se pravi, kako zagotoviti ustrezen sistem pogajevanja in tako naprej. Tu vse bomo, mislim, da lahko rešili za amandmaj in veseli me, da smo rok za to podaljšali. E, bi pa dodala še dve zadevi. Najprej, skrbi me, da bomo ob strani pustili to tretjo fazo eh, popolne mutualizacije ali da bi to prepustili delegiranim aktom. Mislim, da mora vendarle to biti sestavni del celotne slike in to od samega uh, začetka, da bomo lahko uh, vzpostavili ustrezna jamstva. No in uh, dejstvo je, da kar zadeva varovalko backstop, so, se tudi tu zdi, da svet ne napreduje tako, kot bi moral. Uh, in mi kot parlament mislim, da moramo tudi na to gledati zelo eh, natančno. Me pa veseli, da smo zdaj končno vstopili v fazo natančne obravnave tega pomembnega doseja. Hvala lepa, gospod Beres. Besedo zdaj dobi podpredsednik eh, Petr Simon. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko smo začeli z razpravo o Elisu, sem v prvem krogu pogovorov izpostavil, da mora biti cilj nas vseh ta, da zagotovimo na koncu več stabilnosti v vseh državah. To pomeni kaj? To pomeni, da nikomor ne pomagamo s tem, da krepimo nek splošen, neko splošno raven stabilnosti, v posameznih državah pa to stabilnost nižamo. In uh, osnutek gospe Delange mislim, da želi in poskuša to na odličen način upoštevati. Uh, s tem, da uvaja ločevanje, eh, ločevanje na tistih delih, kjer je možno izredno stabilne posamezne nacionalne sisteme jamstva za vloge ohraniti tudi v prihodnosti. Obenem pa to tudi zagotavlja raven evropske solidarnosti, glede katere smo si zelo enotni tu v eh, tem zboru in eh, naše politične skupine, večina političnih skupin ve, da potrebujemo več Evrope in več varnosti na evropski ravni. Če pa gremo zdaj v samo strukturo, pa si je potrebno posamezno vprašanje pogledati bolj podrobno. In tu eh, imam nekaj predlogov za nadaljno razpravo in pa tudi to ali ono vprašanje. Če v sistemu, ki ga predlaga gospod Delange, pridemo do točke, da ko je v neki državi problem, torej v državi, ki pomeni sprožitev evropskih sredstev, torej ne le iz nacionalne scheme, ampak iz eh, evropske scheme, je vprašanje, kako bomo zopet eh, ta sklad eh, napolnili v primeru, da pride nova kriza. In tu mislim, da bi morali razmisliti o tem, da ta evropski kupček denarja dobi status prednostnega upnika, da se na ta način zagotovi, da bo čim prej je tu na voljo dovolj sredstev. Drugo vprašanje, če se pogledamo to evropsko schemo, je ta drugi nivo, nacionalni evropeizirani sklad, kako bo to potem izvajano v državah, ki imajo nacionalne eh, evropeizirane eh, jamstvene eh, scheme, bodo, jih, bo, bodo imeli samo eno ali več njih. Tudi tu se moramo o tem pogovoriti. Potem še naslednja pripomba, ta zadeva vprašanje, zakaj se ta denar lahko uporabi. Hvaležen sem Estrade Lange, da je izpostavila, da se alternativni ukrepi še naprej omogočajo. Ampak razmisliti moramo tudi mm, širše, torej kako zagotoviti alternativne ukrepe tudi v drugih državah za banke in jamstvene scheme. In tu moramo premisliti o tem, kako omogočiti, da se bodo jamstva za vloge oziroma sredstva za zajamčene vloge uporabila lahko tudi za to, da se stranke prenesejo iz propadle banke na drugo banko in da bo bomo na boljši možen, najboljši možni način zavarovali eh, stranke, da ne bodo utrpeli škode in da se omogoči uporabo sredstev tudi za to. To mislim, da bi bila zelo ugodna rešitev za vse opletene in tudi način, ki bo stranke najbolje zavaroval, ne pa da se jim zgolj zagotovi neka odškodnina. če gremo zdaj eh, naprej, moram reči, da me zelo veseli, da smo podaljšali rok za uložitev amandmajev in veselim se nadaljne sprave s poročevalkom, mislim, da smo na pravi poti. Hvala. Hvala lepa, gospod Simon. Besedo uh, dobi gospod Tojer. Hvala moram reči, da je tudi namen naredil zelo pozitiven vtis ta prvi osnutek. Mislim, da smo tu upoštevali eh, veliko različnih eh, vsebin razprav, ki smo jih imeli in tu gre zdaj za nov impuls tej težki temi v Evropskem parlamentu. Sam sem se javil k besedi, kajti kolega Filip Lamberts, ki ga zdaj ni več tu v dvorani, eh, prej izredno naslovil vprašanje nemškim kolegom. Mislim, da smo v preteklosti storili prav, da smo te teme v Evropi, v Evropski uniji, v evroobmočju obravnavali z evropskega stališča, ne pa z nekimi nacionalnimi pogledi. A, tu ste, kolega Lamberts. E, to, torej se strinjam z vami, to mora biti v spredju, če torej obstajajo tveganja in dejstvo je, da v vseh državah obstajajo tveganja, e, je treba ta tveganja tudi nasloviti in jih poimenovati. E, in to je konec koncev tudi poanta evropskih pogodb. Treba se vprašati, ali je evropska raven za reševanje teh problemov prava raven. Pri vsakem problemu pa se seveda pojavlja vprašanje, kaj je tisti pravi inštrument v evropskih eh, pogodbah. Dajemo prednost načelu subsidijarnosti v evropskih pogodbah, imamo tudi mm, načelo enotnega jamstva in zato mislim, da moramo pač tu poiskati rešitev, ki bo v skladu z evropskimi pogodbami in mislim, da moramo natančno preveriti, kateri ukrepi predstavljajo prave odgovore na obstoječa tveganja. No in tu moram povedati, da so predlogi Ester Delange tu v tem svežnju, predlogi, ki gredo po mojem mnenju v pravo smer, z jasnimi kriteriji, tu se je treba pogovoriti tudi o določenih eh, vidikih, na katera opozarjajo strokovnjaki že leta in leta, namreč da je eh, pogosto eh, predmet tudi vprašanje napačnih investicij. Zdaj se izvajajo tudi posli, s katerimi se poskuša zaobiti obdočitev obresti. Tako da mislim, da imamo tu zdaj popolnoma novo podlago za nadaljno razpravo. In tu še enkrat podarjam, da je pomembno, da ne argumentiramo zdaj z, eh, z nacionalne perspektive, ampak z evropske perspektive. In tu je pomembno tudi seveda vprašanje sorazmernosti, ki tudi mora igrati določeno ulogo. No, tu moramo pa upoštevati tudi že obstoječe strukture in eh, tudi to mislim, da je zajeto v tem porodlogu, namreč, da obstoječi in delujoči nacionalni ustroj za jamstvo vlog eh, morajo ostati preživljene, da jih nima smisla uničevati in sesuvati, ampak eh, da ravno na teh področjih, kjer takšnih sistemov morda še ni, razmislimo o tem, kako jih vzpostaviti, da bodo vloge vrčevalcev v vseh državah eh, Evropske unije v prihodnosti zajamčene. Hvala lepa, gospod Teurer. Če ni drugih prošen za besedo, dajem besedo ponovno poročevalki gospede Lange. Ja, hvala in eh, hvala tudi kolegom, ki mislim, da so zelo dobro podarili in izpostavili bistvo pri tem dosjeju. Moram reči, da zelo cenim to odkrito in iskreno razpravo. Še posebej glede tistih zelo eh, tehničnih vsebenskih vprašanj, kajti menim, da bomo na ta način eh, uspeli narediti korak naprej, eh, kar zadeva izredno tehnična vprašanja, kot je naprimer nos celotne knjige strank v skladu z eh, nacionalnimi sistemi, ki drugače ne gre. Zelo zanimive ideje, o kateri se velja pogovoriti. Tako da mislim, da so takšni predlogi vsekakor konstruktivni in prispevajo k izboljšavi poročila. No, par zadev, če dovolite, glede naših prijateljev iz medijev, ki so zelo dobro opravili svoje delo eh, in so nekako izvohali osnutek tega poročila. Moram pa reči, da nisem eh, ravno uh, bila je vesela nad prstom, ki eh, je prišel strani kolegov socialistov. Eh, zdaj, če pogledamo različico, ki je prišla v javnost, vsi vemo, da uhaja marsikaj tu iz tega parlamenta. No, če pogledamo tiste različice, ki so v, ušle v javnost, eh, vsekakor stare različice, vsaj deset dni preden eh, sem eh, predložila svoje eh, končno poročilo. Tisti, ki vas zanima, eh, Eh, izpostavljenost eh, neslovenčnosti. Vidite, da je bila v tisti različici, ki je prišla eh, v javnost, dikcija nekoliko strože kot dikcija, ki sem jo naposled izbrala v končnem osnutku. In glede na to, da sem svoje, svoj končni osnutek poročila objavila šele, ko je bilo vse skupaj zaključeno. Vem, da vsekakor tisti prvi osnutek ni prišel od nas, eh, kar pa zadeva ta prst, ki ga je koordinatorica socialistov usmerila v nas, lahko povem, da morda ta prst sodi v kakšno drugo smer ali v smer nas vseh. No, vsekakor sem zelo pripravljena eh, preučiti tudi dodatno analizo komisije. Veliko razprave se je osredotočilo okrog te analize, tako da bomo še našli ustrezen čas in način, kako to postoriti. Jasno pa je, da na strani 4 omenjajo, da je obvezno pozavarovanje eh, prednostno pred eh, poplačilami eh, sheme. In to zdaj niso moje besede, to so dejansko tiste besede, ki jih citiram iz dodatne ocene komisije. In to mislim, da je pomembno, kaj ti dragi kolegi, moja ambicija nikoli ni bila, da naj ta inštrument, eh, ta top postane manjši kot je. Mislim, da mora biti ognjena moč tega sistema čim boljša. Ampak to ni tista velika berta, ki bo rešila vse probleme, kar zadeva stabilnost in kredibilnost s katerimi se trenutno sooča naš bančni sektor v Evropi. Ampak bančno unijo moramo Eh, dokončati, izpopolniti. Eh, strinjam se z vami, kar pa zadeva eh, neka razmerja in proporcije, pa mora biti jasno, o čem govorijo. To, kar je del Filip Lambert, namreč kaj pa s tistimi sistemskimi velikimi bankami, kako ustrezna je ta druga faza, ki jo predvidevate za te banke. No, bodimo realni, te največje banke bodo šle v sistem sanacije in reševanja, ne pa v insolventnost. Tako da vse to so vprašanja, o katerih se je treba še pogovoriti. Zdaj, glede rokov za amantmaje, veseli me, da smo to zdaj uspeli rešiti. Eh, tu sem bila zelo fleksibilna. Kar pa zadeva ambicije tega sistema. Ambicije tega sistema niso nekakor niže, kot so ambicije predloga Evropske komisije. Prej smo govorili o ognjeni moči tega sistema. Eh, s tem nekakor ne želimo razpoloviti predlog eh, komisije. Nič celo 8 odstotka ostaja nedotaknjenih, nič celo 4 odstotka nacionalnih eh, sistemov in nič celo 4 odstotka evropskega eh, sklada na koncu konca pomeni eno in isto. To je medsebojno tesno povezano znotraj enega samega evropskega sistema. Ali pa, morda, gospod Papadimoli, spravite, vedno omenjate nič celo 4 odstotka v evropskem skladu, ali morda pravite, da je nič celo 4 odstotka v vašem nacionalnem sistemu skladu sredst, denar, ki ga videli ne bomo. Če je tema tako, potem ja, potem prihaja do razpolovitve eh, moči tega sistema. Ampak jaz si sedeve ne predstavljam tako, nič sila 8 odstotkov ostaje nedotaknjenih in tudi eh, kapacitete tega sistema se ne dotekam. Skušam pa, po drugi strani, najti nek način, kako organizirati odgovornost tako na nacionalni ravni kot na evropski ravni. To je edini način, kako bo sistem lahko deloval. Nekateri temu pravijo moralni hazard, drugi morda ta beseda ni všeč, ampak vendarle moramo najti nek način, da bo sistem temeljil na evropski solidarnosti in odgovornosti in pa tudi na eh, odgovornosti na nacionalni ravni. In to je tudi v bistvu moj odgovor eh, kolegom eh, socialistom. Ko ste omenili nacionalno raven, 100 odstotkov problemov bomo reševali tudi v tem sistemu. Tako da to je tisto, o čemer se moramo pogovoriti. Kako torej organizirati stvari na ta način, da jih bomo reševali tako na nacionalni kot na evropski ravni, znotraj enotnega evropskega sistema, ki bo imel enako kapaciteto kot predlog eh, komisije. Silvi, eh, res je, okvir za nesloventnost je zapletena zgodba. In glede na to, da je v rokah ministrov za finance, je zadeva že dovolj zapletena. Eh, kaj še reče, bo to še v rokah ministrov za pravosodne in notranje zadeve, se popolnoma strenjam. Po drugi strani pa vsi strokovnjaki, s katerimi govorimo, izpostavljajo dejstvo, da je nesolventnost ključnega pomena pri reševanju te eh, zagate. Nismo skušali pripraviti nek seznam pogojev, eh, ki bi predstavljal izgovor za to, da ni napredka. Ne, skušali smo preveriti takšen seznam pogojev, ki bo kar se da relevanten eh, za Edis. In mislim, da nesolventnost vsega, kar sodi tja. Eh, zdaj, cukrček pri mojem predlogu je ta, da sprašuje se vi, ali je to nek usporedni sistem ali je ta sistem podotesen. No, kot rečeno. Eh, pozitivno tu je, da imamo popolno likvidnostno podporo eh, za reševanje teh vprašanj in to mislim, da nam pomaga z vidika same časovnice. No, potem je bilo še vprašanje gospoda Simona, namreč ali bo več eh, tako imenih eh, DGS-ov. Zdaj je že odšel z dvorane, tako da se bo o tem pogovorila kasneje bilateralno. Ampak vprašanje je, eh, v primeru postopka nesolventnosti, po kakšnem vrstnem redu se potem sredstva zopet vrnejo v sklad, vrstni red je nekoliko obraten. No, kolegice in kolegi, veselim se še številnih pogovorov na to temo in hvala mm, vsem. To še ni konec vsega čeprav smo čakali na to fazo kar nekaj časa, ampak dejstvo je, da smo šele na začetku. Hvala lepa, gospod Lange, res je, strinjam se, to je šele začetek. Ja, tudi komisije niste vprašali, če morda oni želijo besedo. Ja, zaenkrat ne, pravi sekretarjat, razen če izredno hrepenijo po besedi. Ne? Dobro. Dobro, potem pa Predn povem še, kakšni so roki, bi se rad vrnil k temu, kaj je dejal predsednik prej. E, namreč lahko potrdimo, da je rok za vložitev amendmaja za bančno unijo 16. december, obravnava amendmajev 12. januarja, glasovanje v odboru 25. januarja in glasovanje v plenumu je predvideno za drugo plenarno zasedanje v mesecu marcu. Te eh, pa roki za Edis, rok za amandmaje. Prav tako 16. december obravnava amandmajev 25. januarja in glasovanje v odboru bomo še potrdili, kdaj bo. No in ne na zadnje, čez pol ure nas čaka javnost, vsi satanek koordinatorjev predsednikom EBA tu on, v tej dvorani in sicer ob 12.15 tu v tej dvorani. Zdaj pa lahko prekinemo sestanek za pol ure. Hvala lepa.